spoštovane kolegice in kolegi začenjamo sejo odbora za proračun danes dopoldne pozdravljam tudi člane odbora agri predsednik se nam sicer ni uspel pridružiti ko pa bo na programu razprava o dopolnilnem pismu za leto 2015 bodo dobili besedo tudi člani odbora za kmetijstvo. Pomembno je, da se danes pogovorimo tudi o spravnem postopku, o spremembah proračuna za leto 2014, o osnutku proračuna za leto 2015. Upam, da se strinjate glede dnevnega reda današnje seje. Pred seboj imate omejeno število dokumentov. Namreč smo v fazi, ko tiste najbolj obsežne dokumente damo na voljo zgolj preko interneta. Imamo tudi skupna pravila, kot veste. Sprejete so bile odločitve strani koordinatorjev in sicer 22. oktobra so zasedali. Najprej so govorili o tem, da bi pripravili mnenje o poročilih odborov za zaposlovanje in ekon v zvezi s prvim evropskim semestrom. Pri evropskem semestru smo se odločili, da bomo nadaljevali s predhodno prakso. To pomeni, da bomo pripravili mnenje in sicer o poročilu, ki ga je pripravil odbor Ekon. Kar pa zadeva trialog z 15. oktobra, kaj bomo počeli v prihodnje s tem v zvezi. Koordinatorji so potrdili strateško vizijo Se pravi, spravni postopek naj bi se najprej osredotočil na osnutke sprememb proračuna za leto 2014, potem pa se bomo lotili osnutka proračuna za leto 2015. Glede predlogov spremembe proračuna od 2 do 7 so koordinatorji dali soglasje za to, da ohranimo svežen vseh teh sprememb proračuna. Gre torej za celoto. Poročila od 3 do 7 so tista, o katerih bomo danes dopolne indikativno glasovali. Žerar de Prije poročevalec. Kar zadeva nerešene zadeve v zvezi z proračunom za leto 2014 in 2015, ko gre za sporozum solidarnostnega sklada, ko gre za predlog, da se uporabijo tudi fleksibilnostni instrumenti, potem varnostna rezerva. Koordinatori so sprejeli odločitev, da bi morali o tem glasovati in sicer, ko bo zaključena razprava o spravnih postopkih s tem v zvezi. Začasni rok, ki so ga predvideli, če bo 14. novembra vse v redu na spravnem postopku, pa je 20. novembar, takrat naj bi obravnavali vse te predloge. Toliko glede informacij z moje strani. Sedaj pa se bomo seznanili z dopolnilnim pismom za proračun za leto 2015. Hvala lepa, gospe Karvinjo, za prisotnost. Predlagam, da nam kar predstavi to dopolnilno pismo. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da predstavimo to dopolnilno pismo. Before the beginning of... Tako kot običajno je komisija predstavila dopolnilno pismo pred začetkom spravnega postopka, ki ste ga prej najavili. V tem pismu smo tudi upoštevali vse zadnje dogodke z področja SKP-ja. Verjetno se zavedate, kakšne so trenutne okoliščine, verjetno veste, da nimamo na voljo dovolj plačil, sredstev za plačila v proračunu, zato smo leto zauzeli zelo strok pristop do dopolnilnih pisem. Skušali smo izpostaviti najbolj učinkovite in smotrne načine, kako se lotiti potreb z področja SKP-ja, predvsem z proračunskega vidika seveda. Ta predlog je sprožil kar nekaj vprašanj, zato sem vam resnično hvaležna da so danes z nami tudi člani odbora Agri. Vesela sem, da imam danes priložnost predstaviti to pismo celotnemu odboru za proračun. Kar zadeva izdatke v okviru ESKP-ja, kot veste, se to financira sredstvi, ki smo jih izglasovali v proračunu potem je tudi kar nekaj dodeljenih prihodkov in ti prihodki izhajajo iz finančnih popravkov, ki so vezani na izdatke za ta sklad, potem, ko gre za klinične račune, za nepravilnosti, ko gre za pristojbine, ki jih morajo mlečni proizvajalci plačati, če presežejo mlečne kvote. V tem pismu upoštevamo tudi presežke, ki so se iz leta 2013 avtomatično prenesli v naslednje leto in bodo na voljo v letu 2015. Ko gre za ta sredstva, lahko povem, da bomo lahko dodatna nova sredstva, ki se omenjajo v proračunu, ki smo ga sprejeli spomladi, nekoliko zmanjšala. Sredstva, ki smo jih namenili za SKP, pa lahko uporabimo zgolj znotraj tega sklada. Tu se ne upoštevajo podpragov, ki se nanašajo zgolj za dodatne nove prevzete obveznosti. Ta podprag pri EKJS je zelo pomemben. Pomembno je, da te prihodke, dodeljene prihodke, lahko porabimo zgolj za področje SKP-ja. Za SKP lahko porabimo tudi dodatna nova sredstva, poleg teh sredstev, ki smo jih že predvideli v proračunu. V tem dopolnilnem pismu smo sredstva za EKJS za leto 2015 povečali za 17 milijonov evrov, kot piše tudi v preglednici, ki jo imate pred seboj. To se upada z predvidenimi potrebami ki smo jih izrazili tudi v obliki dodeljenih novih sredstev. 465 milijonov evrov naj bi bilo teh sredstev, to je nekoliko drugačna številka od predvidene leto spomladi. Ta sredstva bomo namenili za EKJS in zaradi tega bomo potrebe po novih dodatnih sredstvih lahko zmanjšali za 448 milijonov evrov. evrov kar pomeni, da bomo za ta sklad lahko namenili manj sredstev, 448 milijonov, vse skupaj bo ostalo v razdelku 2 in ta podprak e EKS, pri EKS se bo povečal za 734 milijonov evrov. Sredstva bodo torej na voljo za vse izdatke v okviru SKP-ja. Bi pa rada podarila troje. Ne bomo oduzeli sredstev, področja kmetijstva. Po sprejetju tega dopolnilnega pisma bo ZEKO je se na voljo več sredstev kot prej, prevzete obveznosti, potem rezerva in tako naprej se bodo še razširili pri EKJS-ju. Ne bomo oduzeli sredstev iz EKJS-ja zato, da bi financirali izdatke, ki niso vezani na kmetijstvo. To zakonsko gledano tudi ni dopustno. Enako velja tudi za mlečne pristojbine. Tu vidite, kakšne so letošnje potrebe, namreč kako bomo financirali nujne ukrepe, ki so vezane na ruski embargo, kako se bo to odrazilo v proračunu za leto 2015. 16. oktober je datum, ki smo ga postavili za to, da ocenimo, kolikšne bodo dodatne potrebe zaradi ruske prepovedi. 324 milijonov za sektor sadnje zelenjave in 20 milijonov za mlečni sektor. To smo predvideli v proračunu. Je pa ruski embargo dober primer, ki ponazarja, kako se skupaj deluje. Ko se je začela kriza nekje sredi poletja, izdatki so bili predvideni do leta oziroma do 16. oktobra, potem ne več. Se pravi, da vse dodatne izdatke po 16. oktobru prenesemo v proračun za leto 2015. Se pravi, da varnostne rezerve v letu 2014 ne bomo celoti porabili, zato bomo ta sredstva porabili v začetku prihodnjega leta. 450 milijonov evrov, ki jih bomo odšteli od neposredne pomoči. V tej situaciji se moramo vprašati, kako se bomo lotili krize, ki se je pojavila v drugi polovici leta. Ali lahko to krizno rezervo uporabimo tudi za krizo, ki se je pojavila v drugi polovici leta, če je sicer namenjena zgolj za prvo polovico leta. Odgovor je ne, zato se moramo lotiti tudi tega problema. Mi smo se ga v tem dopolnilnem pismu. Ampak kako lahko uporabimo to varnostno rezervo, kako lahko se skupaj vključimo v delovanje? Oceniti je treba dejanske potrebe na podlagi tega, kakšni ukrepi so bili sprejeti. Preveriti moramo, ali je v posameznih proračunskih vrsticah na voljo dovolj sredstev, predvidenih sredstev, če ta sredstva niso dovolj, moramo poiskati dodatna sredstva, ki presegajo tista, ki smo jih mi predvideli. Če si pogledamo, kakšni so bili postopki v preteklosti, kakšne so bile spremembe na ravni držav članic, moramo upoštevati tudi to, kako bomo zagotovili dodatna sredstva. Lahko pa skladno s členom 22 uporabimo tudi sredstva iz rezerve pri tem prvem koraku, zgolj da ponazorim, kako bo se skupaj delovalo. Imamo nekaj novic. Države članice so za sektor sadne zelenjave že posredovale prve informacije prejšnji teden. 30 odstotkov 37,3 milijonov evrov od prvotno predvidenih 125 milijonov evrov je upravičenih izdatkov. To potrjuje naš vtis, ki smo ga imeli in sicer, da bo ta prvi val, ki smo ga prejeli septembra, prese, precenjen. Se pravi, proračun, ki smo ga predvideli za krizne ukrepe, je previsok. Zato, ker se, so se izvajali ukrepi predvideni na tem področju na precej nižji ravni. Enako velja za sektor sera. Namreč komisija je dobila vloge strani tistih mlečnih proizvajalcev, ki nikoli niso izvažali v Rusijo. Če si pogledamo torej sekvenco teh dogodkov in nove številke glede nujnih ukrepov, lahko ugotovimo, da te varnostne rezerve v letu 2015 zelo verjetno ne bomo v celoti porabili. V rezervi naj bi ostalo nekje 100. 108 milijonov evrov. 88,7 milijonov smo predvidevali, ko smo pripravljali to pismo. Smo pa še vedno v tej prvi fazi procesa. Še zadnja prosojnica v zvezi z to rezervo. Ogromno vprašanj smo prejeli, ogromno odzivov smo prejeli, zgolj zato, ker smo rekli, da obstaja možnost, da se bo uporabila ta rezerva. Rezerva je zadnja možnost, ki jo imamo, vključena je že v predlogu proračuna za leto 2015 in sicer v višini 443 milijonov evrov. Neposredna pomoč se zmanjša v začetku leta zaradi te rezerve in od sklada EKJS je odvisno, koliko rezerve bomo morali sprostiti upoštevati bomo morali vsa porabljena sredstva v določenem razdelku. Niso kmetje tisti, ki bi morali plačevati za krizne ukrepe. Ko smo omenili to krizno rezervo, smo se spomnili na prvo leto, ko smo govorili o finančni disciplini. Že od leta 2006 velja to načelo, ampak Tokrat so se ljudje očitno prvič zavedli, da finančna disciplina dejansko pomeni finančno disciplino. Ko so se pojavile prve številke v proračunskih dokumentih za leto 2014, je bilo veliko govora o finančni disciplini, veliko negativne kritike je bilo v časopisih, ki se ukvarjajo z kmetijskimi vprašanji celotna sredstva, ki so namenjena za finančno disciplino, naj bi bila povrnjena v začetku leta 2015 in v dopolnilnem pismu 1 skozi 2015 se ta možnost omenja. Zelo negativne reakcije smo prejeli na začetku, sedaj pa ugotavljamo, da bomo večino sredstev lahko poplačali. Finančno disciplino smo vključili v ta proračunski postopek. Kaj predlagamo? Z ta sredstva, ki smo jih predvideli zaradi novih dodatnih prihodkov. Predlagamo, da se plačila prerasporedijo, zato da pokrijemo potrebe iz drugih delov proračuna. V zadnjih mesecih smo se večkrat pogovarjali o tem, koliko sredstvo imamo na voljo za plačila, da smo nekoliko na tesnem. Tudi kolega Dominik je v parlamentu septembra to predstavil. Komisija je skušala na novo prerasporediti sredstva za plačila na tiste dele proračuna, kjer so potrebe večje. Globalni prenos je letos precej nizek, 175 milijonov evrov, kar ni presenetljivo, glede na to, da so stvari res zelo, zelo. Se opravičujem, gospa, bi lahko nekoliko počasneje govorili. Hvala lepa, tolmačem res govorim nekoliko prehitro. To, to... Skušala sem zgolj predstaviti, kaj bomo storili s temi sredstvi za plačila, ki se bodo sprostila zahvaljujoč dodatnih prihodkov, ki smo jih določili. Mi predlagamo, da se ta sredstva prerasporedijo v tiste dele proračuna, kjer so potrebe večje. Verjetno se spomnite, da je komisar Dominik podal predstavitev v tej dvorani in povedal, da so zadeve precej natesno zastavljene. Pri številnih proračunskih vrsticah smo v okviru večetnega finančnega okvira precej na tesnem, kaj te sredstva v številnih vrsticah smo že izčrpali. Globalni transfer je, kot rečeno, zgolj 175 milijonov evrov, to je zgodovinski minimum ki smo ga kadarkoli opredelili, sredstva za plačila, ki bodo na voljo za prerasporeditev, so torej v tej višini. V dopolnilnem pismu smo predlagali, da v višini 448 milijonov evrov prerasporedimo sredstva za to, da zmanjšamo zaostanke pri neplačenih računih, da se izognemo plačilu zamudnih obresti. Predlagali smo spremembe pri posameznih razdelkih. Predlog vidite na naslednji prosojnici. Kaj naj bi okrepili v letu 2015 s to prerasporeditvijo sredstev iz razdelka 2? Več kot polovico sredstev bi namenili za razdelek 1A, 240 milijonov. Tu imamo naprimer projekte z področja energije. Želimo se izogniti plačilu zamudnih obresti pri raziskovalnih projektih iz sedmega okvirnega programa. Tu moramo še nekaj računa plačati v okviru obzorja 2020. Večina prevzetih plačil bo torej prerasporejena v razdelek 1a. Kar zadeva razdelek 2, dva programa, sta tu vključena in sicer v višini 51 milijonov evrov. Okoljske programe, Life Plus naprimer, moramo dokončati. Tudi tu se želimo izogniti zamudnim obrestim. Potem je pa tu še ribiški sklad. Ob koncu leta imamo vedno težave pri plačilih. To velja tudi za razdelek 4 ko gre za DCI in ENI instrumenta. Tu je kar nekaj računov še neplačanih in število teh računov želimo zmanjšati. Kot vidite, smo podali svoj predlog, kako prerasporediti sredstva za plačila. Sredstva naj bi šla v razdelke 1A, 2 in 4. In še zadnja prosojnica, morda bi bilo smiselno sedaj zaključiti. Gospod predsedujoči. Ja, kar izvolite. Se upravičujem, gospod predsedujoči. Nihče ne prevaja v češčino. Saj lahko poslušam angliščino, ampak prosim, da mi to drugič poveste, če bom moral poslušati angliščino. Hvala. noé et ja. bien l'avez-vous it's okay c'était notre pravi canal Dobro, hvala lepa. Kar nadaljujte v tem nekoliko počasnjenem ritmu, kolegica. Najlepša hvala. Saj smo že pri koncu. Res se opravičujem, to je eno od tehnično najbolj zahtevnih vprašanj in področji. Težko je razumeti žargon in razumem, da so težave, če govorim prehitro. No, prišla sem do sklepnih misli. Upam, da sem s to predstavitvijo vsaj uspela ponazoriti, zakaj je komisija predlagala dopolnilno pismo 1 skozi 2015. Prvo ključno sporočilo. Dopolnilno pismo poveča izdatke za EKJS v primerjavi s predlogom proračuna. Potrebujemo dodatna sredstva za leto 2015 tudi zaradi ruske krize. To je pomemben sklep, zelo pomembno dejstvo, na katerega ne bi smeli pozabiti v razpravah. Druga ključna zamisel je naslednja. Dopolnilno pismo upošteva tudi sekvenco financiranja nujnih ukrepov. Uporabiti moramo vse možnosti za prerasporeditev sredstev, krizno rezervo bomo uporabili zgolj, če je to res nujno potrebno in za zneske, ki so nujno potrebni. Poleg tega moramo zagotoviti tudi dovolj sredstev v okviru EKJ s podpraga za prihodnje krize. Če se bo kriza zgodila v drugi polovici leta, bi se lahko zgodilo, da teh sredstev ne bomo mogli uporabiti. Vse preseške je treba dati na stran za primere, ko bomo v drugih razdelkih proračuna sredstva nujno potrebovali. Še tretja sklepna misel. V tem pismu pravimo, da bi morali prerasporediti sredstva za to, da pokrijemo nujne potrebe pri programih v razdelkih 1a in 4. Hvala lepa za pozornost. Če imate dodatno vprašanje, pa smo na voljo. Merci, madame. Hvala lepa za to predstavitev. Res je bilo vse skupaj izjemno tehnično, ampak to dopolnilno pismo je sprožilo kar nekaj vprašanj zbudilo kar nekaj pomislekov, celo kritičnih pripomb in protestov. Slišali smo tehnično argumentacijo, poštevati pa treba tudi politične argumente. In to je tudi bistvo današnje izmenjave mnen, ki se je odeležujejo tudi kolegi iz odbora za kmetijstvo. Gospa Jetenma, ki je prosila za besedo, izvolite. Vous avez la parole. Beseda je vaša, izvolite. Če par finua paskele lang. Je difficil ele lang. Ker je kmetijsko besedišče precej drugačno od proračunskega. Kijeli, ranska. Hvala lepa, torej. Jezik je zelo zahteven in težko bi o proračunskih zadevah govorila v francoščini. No, vsaj sama. Kakorkoli že, zadeve so res zelo zahtevne. Ne vem, ali bom sedaj uporabila prave termine, ko govorim, vendar upam, da me boste razumeli. Moje vprašanje zadeva vprašanje ruske krize in sankcij. Kako bomo nadomestili izpad dohodka za proizvajalce mleka in uh, kdaj bodo kmetje dobili uh, vrnjena plačila? Kmetijski svet in prejšnji komisar sta oba dejala, da bodo baltski in finski proizvajalci mleka dobili nadomestilo in da naj bi ga že dobili. Komisija se je sedaj odločila drugače. Denar je bil sedaj prerasporejen, namenjen je boju proti eboli in namenjen je razvojni pomoči to sta obe zelo pomembni vprašanji, seveda. Vendar. Evropska unija je obljubila, da bo nadomestila izgube in mislim, da je obljube treba tudi izpolniti. Nadomestilo bi moralo biti izplačeno letos. Z velikim veseljem sem slišala, da je ta svežen nadomestil sedaj celo prevelik. In glede na to, da je situacija takšna, sem še toliko bolj presenečena, da je komisija sprejela odločitev, kakršno je, da je finančno sredstvo iz tega svežnja nadomestil sedaj prenesla v druge kategorije in za druge namene. Mislim, da so tudi kmetje v drugačnem položajo. Nekateri so že prejeli plačila, drugi pa ne. ne vem, kmetje na severu morda menijo, da so neumni, ker ne zagovarjajo svojih interesov. Kmetje na jugu so dobili nadomestila, kmetje na severu pa ne. Nekaj je treba storiti. Zanima me, zakaj je prišlo do te prerasporeditve in upam, da bodo te izgube nadomeščene čim prej, in sicer še iz letošnjega proračuna. Če tega ne bomo storili, bodo izgube res velike, nekateri kmetje bodo bankrotirali in bodo morali prenehati upravljati svoje dejavnosti. Gre za vprašanje verodostojnosti, kako lahko sploh verjamemo obljubam, ki jih Evropska unija daje. Merci. Hvala lepa, gospa Mirjada. <clears throat> Uh- Hvala lepa. No, Irska ima tudi zelo resne pomisleke o tem pismu, dopolnilnem pismu. Krizna rezerva 433 milijonov bo oblikovana tako, da bo 1,3 odstotka odštetih od neposrednih plačil in dogovorjeni ruski ukrepi bodo stali 344 milijonov in to pomeni, da bo ostalo samo 9 milijonov v rezervi, kolikor vem za leto 2015. Seveda, kolikor vem, komisija že razmišlja o plačilu za kmete na finskem in v balskih državah in to bo potem izpraznilo celotno rezervo. Sve zato bo vplivalo tudi na Irsko, kajti Irska je kmetijska država članica in v tem primeru bodo naši kmetje neposredno kaznovani, zato ker bodo morali sprejeti ta res 1,3 odstotkov, če že tako ali tako imamo splošno kmetijsko krizo po vso po Evropi, na Irskem pa še posebej krizo na področju govedoreje. In dodatni rezi iz EKJS ja, nas bodo še bolj prizadeli. Seveda proračun je pod velikim pritiskom, to vemo vsi, to velja tudi za vse razdelke, ampak po našem mnenju črpanje srečstev iz EKJS ja, ni rešitev. Hvala. On va prendre une troisième question. Bomo sprejeli še tretje vprašanje, potem pa bo kolegica odgovorila. Gospod Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a explicação. Hvala. Najprej se želim zahvaliti predstavnici komisije za vse razlage. Ta razprava je res zelo pomembna. Pomembna je zato, da bomo lahko šli v pravo smer in da bo ta tema vsem bolj jasna. Uh, Prvo vprašanje, ki ga želim postaviti, je tudi jasno. Zanima me, ali bo eh, na kratki rok prišlo do kakšne škode za kmetovalce eh, zaradi tega dopolnilnega pisma. Ali bo prišlo do eh, kakšne kazni za njih oziroma jih bo to prizadelo. Potem pa naslednje. Govorimo o proračunu za leto 2015. Torej, če se bo kriza leta 2015 še poslabšala, ali obstaja kakšen mehanizem, ki bo omogočil kmetovalcem, da bodo prejeli kakšno nadomestilo, še posebej zaradi ruskega embarga ali pa kakršnekoli druge krize. Kaj predlaga komisija v primeru, da ta krizna rezerva ne bo zadostovala za kritje nujnih potreb. Kakšne rešitve predlagate, eh, kakšne eh, zaveze lahko tukaj sprejmemo za to, da bomo zagotovili, da bo to eh, dopolnilno pismo koristno in ne bo povzročalo škode za kmete, če pride do še hujše krize. Eh, v primeru, da eh, bo embargo eh, trajal in da pride še do kakšne krize, potrebujemo nujne ukrepe. Calvinio. Hvala lepa. Predlagam, da gospa Kalvinjo sedaj odgovori na ta prva tri vprašanja. Potem pa dobijo besedo še ostali kolegi, ki imajo vprašanje za komisijo. Gospa Kalvinjo, vse veste, v počasnem tempu. Yes, thank you very much. Thank Hvala lepa hvala za ta vprašanja. Ta vprašanja res odražajo odzive, ki smo jih slišali. To je pa popolnoma razumljivo, kajti celotna zasnova proračuna je zelo zapletena, težko je razložiti. Vendar, po našem mnenju, vprašanja ne odražajo realnosti tega dopolnilnega pisma. Kajti, v zvezi z proizvajalci mleka in v zvezi s tem, kdaj bodo nadomeščene izgube, lahko zelo jasno povem, da ni bilo nobene odločitve v zvezi s proračunom za leto 2014. Nobenih sredstev nismo prerasporedili nikamor. Govorimo samo o proračunu za leto 2015 in to je tisti, ki velja od sredine oktobra. Vedno torej govorimo o proračunu za naslednje leto. Nobenih prerasporeditev ni bilo stran od kmetijstva. Proračun za letošnje leto ima presežek in ta presežek bo prenesen v leto 2015, kakor sem povedala pred nekaj trenutki. Kmetje bodo dobili nadomestilo in to ne v okviru letošnjega proračuna, ampak v okviru naslednje letnega proračuna. Nobene odločitve ni bilo, ki bi povzročila kasnejše nadomestilo kmetom. O tem sploh ni govora v tem dopolnilnem pismu. Kar zadeva drugo vprašanje. Vprašanje v zvezi z učinkom dodatnih ukrepov na to rezervo in v zvezi z vprašanjem, ali obstaja specifičen svežen za nadomestila. No, kakor sem povedala, najprej moramo preučiti izvajanje ukrepov. Okrepi so bili sprejeti, vendar potem smo videli, da zaradi tržnih razmer kmetje teh plačil niso potem sprejeli. Ni se jim zdelo zanimivo, da bi ta sredstva sprejeli. Pri izvajanju lahko povem, da so ukrepe na področju sadja in zelenjave sprejeli v 30 odstotkih, pri mleku pa smo ukrepe ustavili, zato ker niso bili sprejeti, naprimer, baltskih državah in na finskem. Zato komisija predlaga posebne ukrepe za te sektorje v baltskih državah in na finskem. To sedaj pripravljamo. V podrobnosti ne more imeti, ampak sedaj odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Fernandesa. Namreč, naš pristop je pristop iz diapozitiva številka 9, če ga lahko spet pokažete, lepo prosim. Pristop je naslednji finančna sredstva bi zagotovili za nujne primere. Najprej bi uporabili možnosti prerasporeditve, potem pa bi to varnostno rezervo uporabili samo takrat, ko je treba in za zneske, ki so potrebni. In tretjič, v, v okviru EKS -ja imamo rezervo za odzivanje na krize v prihodnosti. To pomeni, če zneski, ki jih imamo sedaj, niso dovolj in pravzaprav je nemogoče predvideti, kaj se bo zgodilo, če bo Rusija razširila embargo in to bi imelo potem dodaten učinek na naše kmetijstvo, tega seveda ne moremo predvideti. No, če se to zgodi, imamo rezervo, ki jo lahko aktiviramo z predlogom spremembe proračuna. Razdelek o kmetijstvu, ima več varoval za to, da rešimo nepredvidene okoliščine. In razlogov za to je več in ti razlogi so jasni. Imamo rezervo, imamo tudi rezervo, ki bo ostala pri pod pragu EKS-ja, imamo tudi krizno rezervo. Več je torej mehanizmov, ki so na voljo za to, da rešimo nepričakovane dogodke v letu 2015. Vendar naš pristop ni, da bi črpali krizno rezervo, če obstajajo drugačna sredstva. Imeli bomo ustrezno sekvenco, zato da najdemo najbolj, najboljše načine za to, da črpamo sredstva od tam, kjer je treba. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, če se bo kriza nadaljevala in če bo kmetijski proračun nezadosten, potem bomo še vedno imeli rezervo v okviru praga, ki bi ga lahko mobilizirali v okviru spremembe proračuna naslednje leto. Hvala. Bien, nous reprenons les questions. Hvala lepa. Vprašanja, gospod Delalo. Si, euh... Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Res je, to dopolnilno pismo je sprožilo veliko komentarjev in tudi veliko pomislekov, še posebej v tisku, ki se ukvarja z kmetijstvom. Res je, ti proračunski mehanizmi so zelo zapleteni, to je jasno tudi danes. Ampak zelo pomembno je, da ohranimo kmetijski sektor v Evropi. Mislim, da smo vprašanje plačil zaradi ruskega embarga v letu 2014 in 2015 že rešili, ampak veliko negotovosti ostaja. Poskrbeti moramo, da bo Evropska unija spoštovala svoje obveze v okviru skupne kmetijske politike. In to je tudi vprašanje evropske verodostojnosti. Če bomo mobilizirali krizno rezervo v naprej, potem obstaja tveganje, da se bodo v prihodnosti pojavile težave. Kajti v prihodnosti se bomo prav gotovo morali soočati z novimi krizami krize so lahko na področju kmetijskih proizvodov in seveda tudi na področju mleka. V moji regiji so sadjarji in proizvajalci jabolk še posebej prizadeti in odpiranje trga moldovskim proizvodom bo še posebej prizadelo moje kmete. Vprašanje mesa, mleka, Eh, prekinitev mlečnih kvot in dodatna konkurenca, vse to pomeni, da bomo imeli pretirano proizvodnjo in Evropa bi se lahko znašla v velikih težavah. Pomisleke v zvezi s tem sem izrazil že pred petimi leti. No, da končam. Po mojem mnenju lahko ima mlečna kriza neprečakovane posledice tudi na trg z govejimi izdelki kajti govedina je pogosto neke vrste podproizvod ali stranski proizvod pri proizvodnji mleka. Na tem področju se lahko torej znajdemo v težavah in skrbi me, kaj se bo zgodilo s kmetijstvom v prihodnosti, če ne bomo uspeli vnaprej načrtovati za te krize. Če bomo to rezervo mobilizirali sedaj, potem bo to zelo neodgovorno od nas. Hvala lepa. Gospa Gardija Azabal je imela težave z letalom in žal ne bo mogla biti z nami. Opravičuje se, rekla je, da ne smemo sprejeti odločitve o dopolnilnem pismu brez nje. Da, losko da bi bilo bolje odločitev sprejeti v četrtek do povdne, ko se bomo še pogovarjali o spravnem postopku. Sedaj pa gospa Gresle. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. To je res zanimiva zgodba. Imamo 448 milijonov evrov, kar naenkrat. Moje vprašanje je, zakaj nismo tega vedeli že prej? svetu poskušamo iztrgati dodatna sredstva, sedaj pa ugotovimo, da imamo proračunskih sredstev preveč. No, to ni ravno tisto, kar bi želeli slišati sedaj. Drugače že, gre za tržne cene, gre za pričakovanja, pa izhajati moramo tudi iz tega, da je proračun za leto 2015 izračunan na podoben način kot proračun za leto 2014. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje zadeva pomoč zaradi ruskega embarga. Prej ste upravičeno dejali, da je komisija nove zahtevke v zvezi s tem ustavila. Stari zahtevki so bili izplačani, čeprav obstajajo možnosti za goljufije in to ne velja samo za sir, ampak tudi za druge proizvode. Nekatere države so zahtevale nadomestilo za več izdelkov in več proizvodov večjo količino izvoza, kot je dejansko celoten izvoz za vse leto. Zanima me, zakaj komisija to izplačuje, čeprav obstajajo tako veliki sumi za goljofije. Govorimo o finančnih korekturah in uh, nam, ki smo izvoljeni predstavniki, to prav gotovo ni pogodu, kajti davkoplačevalci bodo potem morali plačati za to. Ljudje, naprimer, ki so goljufali, potem teh sredstev ne bodo vrnili. Ta plačila bi potem lahko šla v nacionalne proračune ali v evropski proračun. Na vsak način je dokoplačevalec na slabšem in to je moje vprašanje. Nekoliko sem razburjena, kaj te razprava, ki sem jo do sedaj imela s komisijo, je ta, da oni vedno trdijo, da je evropski interes zaščiten, zato ker bodo nekako že dobili denar nazaj. Ampak gre za nacionalne interese, goljofije tukaj so oziroma sum goljofije obstaja. Zato mislim, da moramo takoj ukrepati. To sta moji dve vprašanji. Hvala. Gospod Des dobi besedo. Kolega Des je član odbora za kmetijstvo. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsednik deset let sem že v Evropskem parlamentu, prvič sedim v odboru za proračun in uh, težko sem vse skupaj razumev. Zelo mi je žal, da Peter Jar ni danes prisoten, on obravnava ta dosje v odboru za proračun. Ampak vseeno želim na določene elemente opozoriti. Ne razumem, zakaj komisija potrebuje toliko časa, da pomaga baltskim ali finskim uh, kmetom oziroma proizvajalcem mleka. Če nekdo obdeluje zemljo, ne mora razumeti, kako zapleteni so postopki tukaj. Govoril sem z finskim kmetijskim ministrom in z latvijskim kmetijskim ministrom. Oba sta si želela, da bi imeli bolj poenostavljen postopek. Imel je primerjavo cen pred krizo in po krizi. 40 centov so dobili, Eh, za liter mleka. Takoj po uvedbi embarga je bila ta cena 20 centov. Torej, v dveh mesecih se je cena mleka prepolovila. To ogroža eksistenco. Potem je to trajalo, sedaj je to novembra in ljudje ne razumejo, zakaj to tako dolgo traja. Sistem mora biti takšen, da kolofije niso mogoče. Če je prej nekdo dobil 40 centov, sedaj pa 20 centov, potem je to razlika 20 centov. Za vse kmete je cena padla cena za 4 cente in 16 torej še ostaja. To bi lahko takoj izplačali, preračuni tukaj niso potrebni, ampak eh, preprosto razmišljanje ali kmečka pamet v Evropi očitno ne deluje. Mislim, da moramo zastaviti močan političen signal, še posebej v luči ruske krize, da smo sposobni ukrepati. Ampak Evropa očitno ni sposobna ukrepati. Kmetje bodo propadli, če v naslednjih dneh in tednih ne bodo dobili denarja. Prihajam z Bavarske in moji kmetje so prav tako morali absorbirati občuten padec cen. Sam ne zagovarjam tistih kmetov, ki vedno zahtevajo denar davkoplačevalca, ampak če je ogrožena eksistenca, potem že Evropa mora biti sposobna ukrepati. In eh, kar zadeva razmere v okviru proračuna z Pavlom De Castrom iz eh, vrst socialistov in tudi nekom iz EKR-a eh, e ter gospodom Rodejem iz ALDE, smo skupaj napisali pismo Junkerju. Namreč ni mogoče da tista sredstva, ki tečejo nazaj v proračun za kmetijstvo, uporabijo nekje druge. 400 milijonov za neki krizni sklad ne pomeni nič. To je kapljica v morje. Kmetje, na primer, zagotavljajo 130 milijard evrov mleka na leto. V nekaterih primerih, na primer, cene padajo, Eh, in samo 15 centov razlike lahko povzroči 15 milijard, 15 milijard škode. Kaj naj s temi 400 milijoni? Ne moremo dopustiti, da bodo sredstva za kmetijstvo vedno manjša, kajti potem ne bomo imeli dovolj denarja za prave krize. Lepo prosim, da prvič kmetom hitro pomagamo in drugič, da kmetje, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka, dobijo svoje sredstva, da ta sredstva tudi dobijo, da niso ta sredstva namenjena komu drugemu. Zato moramo pomagati balskim kmetom in kmetom na finskem, kajti le tako bomo zagotovili, da bodo ljudje še verjeli v Evropo. Gospa Kalvinjo. Hvala lepa, da ste mi dali besedo da se, in tudi priložnost, da se odzovem. Strinjam se s političnimi izjavami v zvezi s tem, da moramo spoštovati obveznosti, verodostojnost Evrope in skupno kmetijsko politiko. Mislim, da se v zvezi z načeli strinjamo vsi. Vprašanje je le, kako bomo spoštovali svoje obveznosti, glede na to, da so proračunske okoliščine takšne, kot pač so v Evropski uniji. Gospa Gresle. Dvoje želim povedati v zvezi s tem. Dejstvo, da imamo presežek v kmetijskem proračunu, ne sme biti presenečenje. Kaj te? Na voljo imamo instrumente, ki se, kjer se sredstva povrnejo konec leta. Zato je popolnoma običajno, da imamo vsako leto presežek. Ogledala sem si številke za letos in 900 in nekaj presežek, ki ga imamo letos, je delno odvisen tudi od eh, povračil v zvezi z finančno disciplino in drugi del je del neporabljenih sredstev iz krizne rezerve. Torej, vsako leto bomo na koncu imeli neka finančna sredstva, ki se potem vrnejo v proračun glede na okoliščine. Naš cilj je, da bi poskušali predvideti, kakšni bodo dohodki v letu 2015. Pri tem upoštevamo korekcije, zato da rešimo, naprimer, neustrezne izdatke. Te finančne korekcije, o katerih trenutno govorijo komisija in države članice, bi naslednje leto morale voditi do višjih prihodkov in zato, po našem mnenju, ne bi imelo smisla, da bi leta 2015 na koncu imeli več presežka zaradi teh sredstev, ki se ne porabljajo učinkovito. Kar zadeva vaše besede o goljofijah, nobenih informacij, podatkov nimam o tem, da gre za sum goljofij, ampak ugotovili smo, da nekateri ukrepi niso bili ustrezno ciljno usmerjeni, bili so preveč splošni. Zato je to nekaterim kmetom omogočilo prednosti in to tudi tistim kmetom, ki prej niso izvažali v Rusijo. Ne gre za goljofije, gre za to, da je bil ukrep pred več splošno zastavljen in ni bil ustrezno ciljno usmerjen. In s tem se obračam še na eno področje, o tem je spregovorilo nekaj evropskih poslancev, namreč zakaj so ukrepi za baltske države in Finsko še vedno v pripravi. Po našem mnenju ne gre za to, da je komisija počasna. Sploh ne. Neprestano v svetu za kmetijstvo izvajamo razprave, ampak poskrbeti želimo, da bodo ti ukrepi ustrezno ciljno usmerjeni. Zato potrebujemo objektivna merila, da ugotovimo, kateri kmetje bodo imeli dostop do teh ukrepov. Nekatera vprašanja so precej zapletena, kajti uh, eden od kazalnikov je objektivna cena. Objektivna cena na finskem je relativno visoka, zato ne bi dosegli ravni, ki bi upravičila te ukrepe in o tem ministri za kmetijstvo sedaj razpravljajo in zato svežen še ni bil sprejet za to, da bi pomagali balskim državam in finski. Čeprav mislim, da obstaja politična volja za to, da najdemo učinkovito in ustrezno rešitev za ta specifičen problem. Hvala. Merci, Hvala lepa. Gospod Kožmjuk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, razmere so zelo resne. Ruske sankcije so še vedno v veljavi in eh, komisija predlaga, da bi mobilizirali to varnostno rezervo za naslednje leto. In to bi lahko bil edini vir financiranja posledic trenutnih sankcij. Mislim, da besede komisije sedaj temelijo na velikem nesporazumu. Kaj ti ruske sankcije bodo vodile do občutno nižjih cen za vse kmetijske proizvode? To velja na primer na polskem. V nekaterih regijah bodo cene padle za 30-40 odstotkov, v nekaterih regijah pa kar za 70 odstotkov v primerjavi s cenami pred krizo. Predstavnica komisije pravi, mm, da denar za nadomestila za letos še ni bil porabljen. Vendar, ta sistem pomoči, ki ga je pripravila komisija, je oblikovan tako, da bodo nadomestila na voljo samo majhnemu številu kmetov. Kajte, ko govorimo o sadju in zelenjavi, bo nadomestilo izplačeno tistim kmetom, ki uničijo pridelek ali pridelek posredujejo nevladnim organizacijam. No, to pač ni pogost pojav. Vendar, posledice embarga nasploh so padec cen za vse kmete, ki prodajajo na trgu. Zato je treba pomagati vsem. Samo takšna pomoč bo koristna za vse kmete. In tukaj podarjam, da ta problem ni omejen samo na finsko in baltske države, ampak vključuje tudi polsko. Prodaja kmetijskih proizvodov je bila včasih milijardo in pol evrov na leto. Zato nas ta embargo zelo prizadane in komisiji ponavljam, da imamo zaradi ruskega embarga velike težave. Če bomo porabili sredstva sedaj in ne bomo imeli denarja naslednje leto, bo to vodilo še v večje težave. Hvala. Merci. La parole est... Hvala lepa, gospod Olbricht. Hvala lepa, gospod predsednik. če dovolite, želim določene zadeve razjasniti. V naši razpravi ljudje pravijo, da so nekatere plačila v zvezi z embargom že bila izvedena in nekateri pravijo, da nobena plačila niso bila izvedena. Torej, zanima me, ali so bila finančna sredstva izplačena ali ne. Vem, da so tukaj kolegice in kolegi iz odbora za kmetijstvo, in eh, ti ljudje vedo, zakaj sredstva še niso na voljo. Vendar, to je zelo relevantno vprašanje, kaj ti? Videti je, da tukaj v odboru za proračun ne vemo, ali je bil denar izplačen ali ne. Predstavnica komisije pravi, da denar ni bil izplačen. Moje drugo vprašanje je naslednje. Opredelitve. V odboru za proračun je zelo pomembno, da natančno opredelimo kaj je varnostna rezerva. To je zelo pomembno vprašanje, kaj ti. Ko je Rusija uvedla embargo, je to kriza na področju kmetijstva ali ne? Če naj to dejansko bo kriza, potem je treba mobilizirati varnostno rezervo. Pojavi pa se vprašanje, kolikšni zneski bi morali biti na voljo in eh, Seveda odbor za kmetijstvo je zelo zainteresiran za to, komisija pa pravi, da bomo naslednje leto potrebovali približno 350 milijonov evrov. Predvidevam, da je to ocena in. Vprašanje je, kaj naj bi povrnili in kakšni so tržni kriteriji. Zanima pa me, ali trenutno situacijo pokriva definicija varnostne rezerve. Če to drži, potem bi seveda morali rezervo mobilizirati. Obstaja pa seveda vprašanje zneska. No, in še moje tretje vprašanje, ki je zelo relevantno za vse tiste, ki spremljajo naše delo. Namreč, ta varnostna rezerva je v znesku enega odstotka sredstev v okviru neposrednih plačil. Politiki torej pravijo, da bodo kmetje plačali sami za to rezervo, ki je namenjena za reševanje kriz. Torej, kmetje bodo sami plačali za to, da se jim bo nadomestila škoda zaradi krize. Ampak komisija pa pravi, da bo iz rezervnega sklada oziroma varnostne rezerve izplačeno nekaj drugega. Ob koncu leta 2015 naj bi se sredstva vrnila kmetom v okviru preseška o katerem smo govorili prej in do tega naj bi prišli konec naslednjega leta. Tudi to je zelo pomembno vprašanje in sporočilo mora biti jasno. Ali bodo finančna sredstva torej oduzeta kmetom, z drugimi besedami, ali bo to odšteto od neposrednih plačil ali pa bo to plačeno v okviru presežka. Tri stvari torej. Ali so bila sredstva že izplačena, drugič definicija varnostne rezerve ali krizne rezerve, je to kar se dogaja sedaj pokrito ali ne. In tretjič, finančna sredstva, ki naj bi prišla iz varnostne rezerve. Me zanima, ali bodo na koncu leta prišla nazaj do kmetov v obliku presežka. Hvala. Merci, monsieur Komel. Hvala lepa, gospod Komel. Hvala lepa, gospod predsednik. Povedati moram, da sem bil na začetku presenečen, presenečen zato, ker se je naenkrat pojavila neka količina denarja. Če povzamem, lahko rečem, da se mi zdi nejasno o tem, eh, to, o čemer govorimo. Vsi imajo neke komentarje v zvezi s tem in eh, pri tem se sprašujem naslednje. Predstavnica komisije pravi, da je to neke vrste običajen postopek. Potem sploh ne razumem več, zakaj se je v tej razpravi pojavilo toliko vprašanj. Kakšen je postopek za ta običajen postopek? Mislim, da bi z mojega vidika morali jasno povedati naslednje. Potrebujemo pregleden proračun. Denar lahko izdajamo le, če imamo jasna dejstva, če vemo, kaj se dogaja. In seveda zato potrebujemo tudi potrebne upravičitve. Govorimo o nekih vsotah za vse različne izdatke in to nikakor ne mora biti osnova za to, da plačamo več kot 100 milijonov evrov. Potrebujemo zanesljivost in to pomeni, da vsak v Evropski uniji, ki upravičeno trdi, da, je, da mora dobiti finančna sredstva, mora ta finančna sredstva tudi dobiti. Govorimo tudi o rezervah. Res je, krize se vedno pojavljajo. Sedaj je kriza zaradi ukrepov Rusije in seveda tudi sam menim, da moramo predsednikom hitro pomagati. Ampak Tudi to kaže, da v proračunu potrebujemo rezerve, kajti drugače v prihodnih krizah ne bomo mogli pomagati. Zato mislim, da potrebujemo prvič jasno strukturiran svežen. Ta svežen bi moral vključevati tudi neke alternative, ki jih moramo jasno opredeliti, zato da bomo lahko govorili o teh alternativah, ampak da bo vse skupaj del nekega skupnega svežnja. Hvala lepa. Gospa Kalvinjo, bi odgovorili na ta niz vprašanj strani treh kolegov? Yes, thank you. Hvala lepa. Hvala še enkrat. Strinjam se z spoštovanim poslancem, ki je rekel, da je kriza še posebej prizadela Polsko. Zato je Poljska v prvem svežnju ukrepov za sadje in zelenjavo dobila največ. Preverila sem številke in skoraj 70 odstotkov vseh finančnih sredstev je bilo namenjenih tej državi, zato smo potrebovali drugi svežen, da, po, da smo pokrili potrebe tudi drugih držav članic. Mislim, da obstaja jasna povezava med najbolj prizadetimi državami in ukrepi, ki so bili sprejeti. Kar zadeva vprašanje ali je prišlo do izplačil ali ne. Države članice izplačujejo pomoč in evropski proračun bo državam članicam finančno sredstvo tudi vrnil. Časovnica je približno dva meseca. Pri prvem svežnju bi morali začeti izplačevati uh, v roku dveh mesecev, mislim, da bo to kmalo, preverim lahko natančne datume, ampak mislim, da se sedaj približujemo datumu, ko bo treba izvesti plačila in drugi svežen je še vedno v teku. Torej, države članice vnaprej plačajo sredstva, ki jih potem dobijo vrnjena iz evropskega proračuna. Tretje vprašanje. Tretje vprašanje je bilo, ali trenutna situacija ustreza definiciji krize. No, te krize prav gotovo niso povzročili kmetje. Pri tem je treba dodati, da krize običajno ne povzročijo kmetje. No, kriza je običajno nepričakovan dogodek, ki zelo prizadane trg. Po našem mnenju in po mnenju pravne službe je ta scenarij sedaj izpolnjen. Ta krizna rezerva je instrument, ki ga sedaj lahko uporabimo. Ali bo krizna rezerva povrnjena kmetom na koncu leta 2015. No, to je odvisno. Odvisno je od prevzema ukrepov, odvisno je od tega, ali je mogoče sredstva za plačila prerasporediti in to je odvisno tudi od tega, ali bomo imeli več prihodka, kot je predvideno. Seveda, to je popolnoma mogoče. Ko bomo do tja prišli, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ta trenutek je nemogoče karkoli predvideti. Uh, Prav tako danes ne moremo predvideti, da bo krizna rezerva popolnoma izkoriščena in da ne bo vrnjena kmetom. To ni sklep, ki bi ga lahko sprejeli na osnovi informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Kakšen je postopek v zvezi z tem običajnim postopkom? Potrebujemo pregleden proces. V tem času leta običajno dobimo zadnje informacije v zvezi z prihodki na osnovi najnovejših številk. Gre za pristojbeno v zvezi z mlekom, gre za kvote in tako naprej. Jeseni pregledamo številke, jih posodobimo in pripravimo dopolnilno pismo. No, letos je prišlo do posebnih dogodkov in zaradi tega je prišlo tudi do odzivov. Prvič imamo sedaj možnost, da izkoristimo ta eh, rezervni sklad. Namesto, da bi kopičili finančna sredstva, bi sedaj lahko prerasporedili tisti del finančnih sredstev, ki po našem mnenju ne bo potreben za kmetijske namene, v druge razdelke proračuna. Prvič se je zgodilo, da je proračunska disciplina sedaj vidna tudi na področju skupne kmetijske politike. Odziv nas ne preseneča, ampak jasno želimo povedati, da po našem mnenju v trenutnih proračunskih okoliščinah ne bi bilo odgovorno, če ne bi prerasporedili teh finančnih sredstev, zato da čim bolje izkoristimo ta sredstva za plačila, ki jih ni na voljo veliko. Da, v proračunu potrebujemo rezerve. Odgovor je jasen, še posebej na področju skupne kmetijske politike. Vprašanje pa je, kako velika bi ta rezerva morala biti in koliko bo to stalo. Hvala. Dobro, sedaj bomo zaključili seznamom eh, govornikov. Še trije ste se prijavili k besedi. Gospod Manka. Eh, ďakujem, pán predseda. E, dnes hovoríme naozaj o dôležitých a konkrétnych problémoch. Lepa. Mislim, da se srečujemo z zelo pomembnimi problemi. To je mogoče videti tudi pri odzivih poslancev in uh, ljudje so zaskrbljeni in s tem se strinjam. Če kmetom ne bomo pomagali, tudi v zvezi z krizo z Rusijo in konfliktom v Ukrajini, potem bomo na trgu kmetijskih proizvodov povzročili zelo velike premike. Nekaj sem želel povedati. Govorili smo o neplačanih računih. In eh, če te celotne slike ne bomo upoštevali, potem se bomo srečali z velikim problemom. Namreč celotna struktura potem ne bo delovala. Vse skupaj ne bo delovalo, če ne bomo stopili korak nazaj in si ogledali celotne podobe. Govorimo o različnih sankcijah in eh, ne vem, ali lahko tisti, ki jim računi niso plačani, sploh preživijo. Kdo bo reševal ta problem? Kdo bo reševal te probleme? Država? Ali bodo postopki za reševanje enaki v vseh državah članicah, kaj pa za zamudnimi obrestmi. 25 milijard je neplačanih računov in to bi lahko povzročilo velike mm, probleme tudi pri predlogu spremembe proračuna, zato se strinjam z drugimi, ki pravijo, da moramo to v trialogu rešiti. Niti od eh, sveta, niti od komisije nisem slišal morebitne rešitve. Noben se ne ukvarja z eh, morebitnimi posledicami tega dopolnilnega pisma. Kakor sem rekel, zadeve moramo gledati v celoti. Merci, monsieur. Hvala lepa, gospod Tarant. Monsieur Tarant. Merci. Merci, monsieur. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, samo v question. Opravičujem se, če bom ponovil kakšno vprašanje, ki je že bilo postavljeno ampak eh, potrebujemo več jasnosti pred spravnim postopkom, ki se bo kmalo začel. Eh, v času krize, eh, še posebej mlečne krize, tam me zelo skrbi zmanjšanje rezerve v proračunu za naslednje leto. Raj bi videl, če bi komisija izbrala drugo možnost različne neposredne intervencije v odgovor na embargo Rusije komisija se seveda eh, sooča eh, s številnimi pritiski, finančna disciplina in tako naprej. Eh, pri, ta proračun je že dosegal prag v okviru večletnega finančnega okvirja. Imamo dodatna sredstva v Evropskem kmetijskem jamstvenem skladu. Eh, in zanima me, ali se bodo povečala samo plačila ali tudi obveznosti. Ta eh, dodaten eh, dohodek bi lahko bil odgovor na ruski embargo. Drugo vprašanje. Povečana sredstva za odgovor na ruski embargo ali bo črpalo tudi iz krizne rezerve. Sam ne poznam dobro kmetijskih problemov, pa me eh, zanima naslednje komisijo. So kritizirali, da je počasna pri odzivu na probleme, eh, ki so se pojavili. Trajalo je dva meseca, da so se odzvali. Za komisijo je dva meseca eh, malo, to je kratko obdobje, v katerem je težko karkoli doseči, ampak. V kmetijstvu pa je uh, to obdobje kar dolgo. Hvala. Ja, si. Hvala lepa, gospod Robih. Eh, Hvala. Eh, ruska kriza nas seveda vse zelo skrbi, ne samo kmetovalce. Prišlo je do dogovora z gospodom Oettingerjem, da bo Evropska unija zagotovila eh, jamstva za nabavo plina. Kako bomo rešili ta izpad? Kako bomo rešili probleme v zvezi s tem? Madame Calvinio. Gospa Calvinio. Okay. Um, I'm going to give the floor. Eh, hvala za tehnična in natančna vprašanja. Bom uh, dala besedo Silvanu, on bo govoril o finančni disciplini in o tem, kako to deluje. Splošna slika uh, pa je naslednja. Mi seveda moramo vedno izhajati iz splošne slike, ko pripravljamo proračun za leto 2015. V kmetijstvu ni neplačanih računov, uh, torej tukaj ponavadi ni napetosti. In eh, seveda si ne želimo, da bi se to spremenilo. To je eno proračunsko področje, kjer torej ni prihajalo do napetosti v tem smislu. Glede nabave plina eh, v Ukrajini pa bom prosila kolege, če me obvestijo o tem vprašanju ali pa eh, vam odgovorijo kar oni. Trenutno ne poznam dobro tega vprašanja, Silvano pa bo odgovoril na ostala vprašanja. Izvolite. Just to, to is... Hvala. Odgovoril bi na vprašanje glede eh, dodatnih namenskih prihodkov, mm, ko gre za plačila, pa tudi obveznosti. Izdatki iz EKS se definirajo kot eh, nediferencirani. Tam eh, so plačila in obveznosti povezana. In to je eden od razlogov, zakaj ni na ravni plačil prišlo do napetosti v prvem stebru kmetijske politike. E, namenski prihodki bodo omogočili več e, zavez in plačil. In to je eden od razlogov, ki jih je razložila tudi gospa Kalvinjo. Če bo prišlo do uh, več uh, uh, prihodkov, oziroma do uporabe 45 eh, milijard, ki so na voljo, potem bo možno eh, to uporabiti še preden se zatečemo v krizno rezervo. Kaj pa finančna disciplina? Eh, najprej pride do uporabe eh, sredstev za obveznosti, potem do prerasporeditev. In to smo ocenili v dopolnilnem pismu. Potem šele eh, uporabimo krizno rezervo in če to ni dovolj, potem bomo imeli še popravljeni proračun, ki eh, bo črpal sredstva eh, iz eh, izjemnih proračunskih sredstev. To je torej scenarij, ki si ga lahko v tem trenutku zamislimo. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Sarvama. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razumem, da obstaja potreba po prerasporeditvah. Eh, tehnično gledano tudi razumem komisijo in njihovo dopolnilno pismo, vendar pa želim poslati zelo močno politično sporočilo. Politično gledano je problem zelo jasen in preprost, eh, tehnično pa ni preprost. Ključno sporočilo mora iti svetu. Tukaj gre za solidarnost med državami članicami. Kmetje niso prosili za to. Dali so svoje soglasje kot eh, državljani Evropske unije, namreč da postanejo del skupne politike, niso pa eh, si želeli takih posledic in niso prosili za nje. Zato moramo zagotoviti, da eh, bo po vsem tem situacija urejena. Zato gre za solidarnost med državami članicami. Sporočilo je namenjeno svetu. Eh, poleg tega pa moram povedati, da razumem tudi političen problem. Tehnične podrobnosti pa prepuščam tistim, ki se s tem ukvarjajo. Zato je sporočilo namenjeno tudi komisiji. Komisija mora to rešiti. Mi ne moremo pustiti na cedilu teh ljudi. Tehnično gledano ima komisija prav. Sam sem tudi v spravnem odboru in razumem, da je treba poskrbeti za neplačane račune. Uh, Uh, vendar pa je moje sporočilo predvsem v tem, torej solidarnost. Merci, si... Hvala lepa. Če dovolite, še zadnji govornik. Vaš predsedujoči. Torej, trenutne razmere so zgolj odraz zelo bolečega dejstva, namreč neplačeni računi so se kar kopičili če ne bi imeli toliko neplačanih računov, bi se komisija lahko izognila temu, da pripravi dopolnilno pismo, v katerem je sredstva namenjena za kmetijstvo prerasporodila drugam. Ko sem vas poslušal, gospa Kalvinjo, sem si rekel, če bo svežen sprememb proračuna za leto 2014 predmet spravnega postopka in odobritve strani sveta. Boste s tem dobili precejšna sredstva za to, da se soočite z vsemi potrebami na področju plačil. Rad bi se vrnil na krizno rezervo, to je nekaj novega, vse skupaj pa je vezano na večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Leta 2014 smo prvič oblikovali to krizno rezervo. Krizna rezerva se financira z dajatvami iz prvega stebra, ko gre za pravice do proizvodnje in tako naprej. Se pravi, da kmetje sami prevzamejo na se te stroške. Tu gre za podoben sistem, kot je zavarovalniški sistem na nek način. Se pravi, če bomo iz te rezerve sredstva namenjali za druga področja, ne za kmetijstvo, bo to vrstno delovanje lahko deležno upravičenih kritičnih pripomb strani vseh zainteresiranih oseb. Mislim, da se v mlečnem sektorju že nakazuje precej resna kriza, enako velja tudi za sektor goveda in tudi perspektive kot takšne so zaskrbljujoče. V prihodnih mesecih bomo zagotovo priča številnim odzivom ne vemo še, kolikšen bo ta odziv. Mislim pa, da bi morali že začeti razmišljati o ukrepih, s katerimi bomo nadomestili izgubo številnih proizvajalcev. Tako, to je bil še zadnji prispevek. Gospa Kalvinjo, beseda je oh, spet vaša. No, eh, just, uh, Rada bi se vam zgolj zahvalila, gospod predsedojoči. Še enkrat hvala lepa za priložnost, ki ste mi jo ponudili. Ta izmenjava mnen je bila zelo zanimiva, zelo bogata. Mislim, da smo se v razpravi dotaknili najbolj pomembnih vprašanj, ki se jih dotikamo tudi v tem dopolnilnem pismu. Zelo dobro se zavedamo, kaj vse je politično gledano postavljeno na kocko. Vemo, da smo kot komisija zauzeli drugačen pristop Mi smo skušali najti ustrezne rešitve za vse kmete v Evropi, ponudili smo različne rešitve, vendar se morate zavedati, da smo odgovorni tudi za upravljanje s proračunom. Zdi se mi, da bomo v prihodnje vedno bolj pogosto prisiljeni v razpravo o tovrstnih vprašanjih. Dotaknili smo se namreč samega bistva fleksibilnosti, ki smo jo unesti tudi v večletni finančni okvir, ki velja do leta 2020. Hvala lepa, gospa. Bomo kar zaključili s tem za enkrat. Dopolnilno pismo bo tudi predmet razprave na spravnem postopku. Odbor za kmetijstvo bo obravnaval dopolnilno pismo na naslednjem sestanku v četrtek zjutraj, če se ne motim. Mislim, da bi tudi člani odbora za proračun prišli na sejo odbora Agri, ko bo ta točka na dnevnem redu. Morda bi se lahko deležili te razprave tudi mi, predvsem kolegica Gardija Zabal Rubjal. Hvala lepa kolegom iz odbora Agri za udeležbo danes do povdne. Gospod Peter Jar je poročevalec, pa se nam žal ni mogel danes pridružiti in se še enkrat opravičujem v njegovem imenu. Sedaj bom naštel predloge sprememb proračuna za leto 2014. Besedo pa bi najraje predal kar gospodu Depreju, poročevalcu, ki bo tudi povedal kaj več o teh različnih predlogih sprememb proračuna, o katerih še nismo glasovali. Danes do povdne bi lahko o tem indikativno glasovali. Gospod Depre, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi kolegicam in kolegom rad predstavil strategijo, ki smo jo oblikovali, o tem smo se namreč dogovorili, v parih besedah. Naj povzamemo vse skupaj. Kot prvo, vse politične skupine smo soglasno sprejele odločitev, da se s svetom dogovorimo o predlogih sprememb proračuna za leto 2014, preden se lotimo proračuna za leto 2015. To je prvo. Drugo, kar je logična posledica tega, globalno bomo obravnavali, torej skupaj bomo obravnavali predloge sprememb proračuna od 2 do 7. Ena je bil že sprejet. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo tudi potrdili predlog spremembe k predlogu spremembe proračuna številka 2 če tega ne bi storili, sredstva, ki so predvidena, ne bi prišla v žepe držav članic v svetu. Svet je izrazil svoje mnenje zgolj o spremembi proračuna številka 2, kar pomeni, da na plenarnem zasedanju ne moremo izglasovati stališča do preostalih sprememb proračuna. Spravni postopek naj bi se začel 6. in zaključil 14. novembra. Kolikor vem, imamo nekaj težav tudi s samim koledarjem, ampak nas bo se še obvestilo o tem. Ker torej nimamo na voljo dokončnega stališča in ga ne bomo imeli do plenarnega zasedanja, bi prosil danes za indikativno glasovanje o vseh teh poročilih, ki jih bom predstavil. Gre za seveda posamezne predloge spremem proračuna. Bistvo vsega pa je, da bomo te predloge spremem obravnavali v svežnju. Glasovali bomo v svežnju in želimo, da bi bili strani sveta tudi v svežnju potrjeni. Imel sem že priložnost predstaviti predlog proračuna številka 3. sredstva bi se tu povečala za 4,7 milijarde evrov, ko gre za plačila. Pri tem bomo uporabili manevrski prostor, ki ga imamo do Pragu. Tudi contingency margin, kot jo imenujemo, bomo uporabili, torej varnostno rezervo. Zato predlagam, da se strinjate s poročilom številka 6 revizijo rezerve in uporaba rezerve. Točka 6. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014. To predlagam, da podprete. Potem predlog spremembe proračuna 4 in 5. To sem že predstavil. Želim, da potrdite predlog, da se uporabijo solidarnostna sredstva. Sam nisem poročevalec pri teh dveh temah. Potem je pa tu še predlog spremembe proračuna številka 6 in predlog spremembe proračuna številka 7. Še posebej pri spremembi 6 bi komisijo prosil, da predstavi vsebino, da bomo vsi natančno vedeli, kaj pravzaprav pred, ta dva predloga spremembe proračuna prinašata, 6 in 7. Nasplošno pa predlagam, da sprememo vse predloge sprememb proračuna od številke 2 do vključno 7 številka šest. Hvala. Potrudila se bom, da bom govorila čim počasneje in tudi čim bolj jasno. Sprememba proračuna številka šest je zelo kompleksna in tehnična. Sprememba proračuna številka šest se odziva na letne prilagoditve lastnih sredstev. In to se izvaja zato, da se posodobi stran prihodkov proračuna na podlagi eh, dohodkov iz lastnih sredstev. Letos imamo pozitivne novice, eh, carinske dajatve so bile eh, višje, negativna novica pa je, da smo manj dobili iz DDV-ja kot je bilo predvideno. Pa še tretji element obstaja, to je BND in to je povezano s prilagoditvami BND v različnih državah članicah. Gre za tehničen proces, ki poteka vsako leto. Ta proces temelji na številnih eh, srečanjih, tehničnih eh, srečanjih različnih statističnih uradov držav članic. Gre za neodvisen proces s katerim se ukvarja tudi Eurostat, eh, ta pregleda podatke in se odloči o um, tistih podatkih, ki jih uporabi uh, kot kriterij. Proces letos je sprožil zelo močne odzive, še posebej v določenih državah članicah. In sicer zato, ker, je, ker so bile uh, prilagoditve BND-ja zelo visoke. Uh, Eh, revizije so bile visoke in kakšen je razlog za to? Eh, države članice so za prejšnja leta od 2002 do 2013 uvedle uh, takšne prilagoditve. Um, prilagoditve pa so bile tako visoke zaradi uh, novih posodobitev, o podatkih so razpravljali tudi z Eurostatom in tako naprej. Mi Eh, številko proračuna, eh, torej eh, spremembo proračuna številka šest predlagamo naslednje, da se povečajo za 420 milijonov lastna sredstva, zato da bomo imeli več prihodkov tudi na ravni carinskih dajatev. Potem potrebujemo 285 milijonov, ki jih primankuje na področju DDV. Pa še 9,8 milijardi iz BND-ja, eh, zato da ustvarimo eh, ustrezno ravnotežje, ko bo prišlo do avtomatičnih prilagoditev BND-ja. Če ne sprejmemo spremem proračuna številka 6 do 1. decembra, bodo države članice eh, morale prispevati okrog 9 milijard evrov v evropski proračun. Eh, tega sicer ne potrebujemo, ker imamo dovolj dohodkov iz lastnih sredstev in eh, dodatnih eh, prihodkov, ki smo jih dobili letos. S tem je povezana sprememba proračuna številka 4. Mi torej predlagamo, da ta denar vrnemo državam članicam. To bi morala biti pozitivna novica za države članice. Relativni prispevki držav članic so se tudi spremenili zaradi teh prilagoditev BND-ja. Številne države članice so izkoristile priložnost in so pregledale eh, svoj BND, svoje prispevke, zato imajo zdaj višji prispevek eh, na področju BND. Ravnotežje pri tem, kdo bo denar dobil nazaj in kdo bo moral več plačati v evropski proračun, je eh, zelo pomembno in zato potekajo tudi razprave v svetu. Sprememba proračuna številka šest eh, pa je predvsem v tem, da se denar vrne državam članicam. Kajti v trenutnih okoliščinah tega denarja ne potrebujemo. Sprememba sedem pa je zelo drugačna. Bolj eh, tipična je, kajti povezana je z mobilizacijo solidarnostnega sklada EU. To je povezano s poplavami v Srbiji na Hrvaškem maja 2014 in pa v Bolgariji junija. Eh, maja je bila prizadeta Srbija, predvsem Srbija, pa tudi Hrvaška zaradi poplav. Eh, javna in zasebna infrastruktura sta bili eh, poškodovani, poškodovana so bila tudi številna gospodinstva, številne hiše isto se je zgodilo potem še mesec kasneje v Bolgariji. Komisija je vse dobro proučila, proučila je tri vloge vseh treh držav članic v povezavi s pravili solidarnostnega sklada in predlagamo, da se mobilizira um, solidarnostni sklad v višini 18 milijard oziroma 80 milijard za vse tri države. Bien. Votre, euh, votre exposé... Hvala lepa za to predstavitev. Zagotovo ste s tem prispevkom zbudili kar nekaj vprašanj. Yes, uh, you... Hvala. Kot uh, ste rekli, uh, imamo spremembo proračuna 6, uh, o kateri zdaj razpravljajo v svetu. Uh, pozdravljam eh, vaše stališče, da ta sprememba ni samo tehnična, ampak tudi zelo politična. Na politični ravni eh, stvari niso bile dobro vodene in zato je postalo tudi veliko težje eh, to, da bi sprejeli DAB 6 na zelo enostaven način. Zato pozdravljam vaša stališča v zvezi s tem, kako nameravate to popraviti in se takim situacijam izogniti v prihodnje. Merci, de... Hvala lepa, gospod Depre. Gospod predsednik samo toliko, da bodo stvari jasne. Glede te polemike, ki se je razplamtela pri predlogu spremembe proračuna številka 6. Mislim, da so tu tri pomembna vprašanja, ki jih je res treba nujno razjasniti in pri katerih ne bi smelo biti nobenej dvomnosti. Glede samega postopka, na podlagi katerega smo prišli do številk, ki se pojavljajo v dokumentu. Ali je jasno, da tu ne gre za predlog komisije kot take? Tu gre za delo, ki ga je opravil Eurostat skupaj s strokovnjaki iz držav članic, ki so opredeljevali višino pomoči za vsako državo. Ali vam je to jasno? Torej, kakšen postopek smo uporabili za to, da smo na novo ocenili zneske? pri tradicionalnih lastnih sredstvih. Tu ne gre za predlog komisije. Druga zadeva. Slišali smo mnenje nekaterih držav članic, ki pravijo, da bodo same morale seči v svojo blagajno, druge države bodo pa kar tako prejele ček ali se bo katera od držav lahko izognila plačilu, če bomo zahtevali, da se plača dodaten znesek. Kakšne so potem pravne posledice, eventualno finančne posledice, če države ne bodo plačale v predvidenem roku? Pa še tretje vprašanje. Prosim, da komisija jasno odgovori. sprejetjem predlogov sprememb proračuna od 2 do 7 bodo države vse na nek način imele koristi od tega. Nekatere bodo pač morale manj plačati, nekatere pa bodo prejele več sredstev. Ali prav razumem stvari? Hvala. Hvala lepa. Gospod Arnot. Um, najlepša hvala to je seveda vprašanje ki je zelo pomembno z političnega vidika tudi za združeno kraljestvo v tem trenutku razpravljamo o tem uh, vpliv na združeno kraljestvo bo bistveno višji kot na druge države članice uh, tudi s šesto spremembo proračuna tukaj govorimo več kot uh, dveh milijardah evrov evrov, ki bi jih Združeno kraljestvo moralo najti. V medijih se to predstavlja kot velik šok. David Cameron eh, se tega verjetno ne eh, zaveda, ni pričakoval, da bo prišlo do tega. In zanima me, kdaj bi morala eh, britanska vlada izvedeti za to, da bodo zahtevana ta dodatna plačila. Uh, eh, želim si uraden odgovor na to vprašanje. Zanima me tudi, ali obstaja kakšen eh, specifičen razlog eh, za to, da je prispevek Združenega kraljestva toliko višji v primerjavi z drugimi državami članicami. Rekli ste, da so osnova podatki Eurostata v zvezi z BND. Prispevki drugih držav so, pre, mm, so relativno mm, nizki. E, Nizozemska naj bi prispevala 640 milijonov, Združeno kraljestvo pa več kot 2 milijardi. Zakaj tolikšna razlika? David Cameron je rekel, da 1. decembra tega denarja ne bo plačal. Seveda bo to prineslo posledice. Ali imam prav, če mislim, da gre tukaj za 11. člen uredbe 115 eh, skozi 2000. In eh, zanima me, kako je z zamudnimi obrestmi. Ali se res obrestna mera vsak mesec eh, poveča? V Združenem kraljestvu lahko v medijih eh, slišimo tudi nekaj o tem, da poteka pogajanje o teh vsotah. In ravno danes sem slišal, da naj bi prišlo do ponovnih pogajanj eh, v zvezi s tem. Eh, Daily Telegraph tudi poroča, da bo Združeno kraljestvo kaznovano, če ne plača tega denarja. Zanima me ali obstaja kakšna možnost, da se o teh vsotah še na novo izpogajamo. Hvala. Madame Calvinio. Gospa Calvinio. Thank you very much for this. Hvala za ta vprašanja. Najprej bi rada razložila, kakšna so obstojiča pravila in zakaj veljajo, zakaj so takšna, kot so. Uh, Uredba 1150, o kateri ste govorili, je res osnovna uredba, ko gre za zbiranje lastnih sredstev. Ta uredba je zelo jasna, podrobna in preskriptivna. Ta uredba še zgovori eh, v smislu, kaj naj bi se storilo, torej šel šel. Eh, in državam članicam in komisiji ne pušča manevrskega prostora, da bi se same odločale o tem, koliko bodo plačali in kako naj ukrepajo. In to iz dveh dobrih razlogov. Na ta način eh, zagotovimo, da je evropski proračun vedno uravnotežen, eh, obstaja gotovost, da bodo države članice plačale in države članice vedno plačajo. Drugi razlog je v tem, da morajo države članice imeti zagotovilo, da bodo obravnavane na enak način. Torej, ne bo prišlo do uh, različne obravnave različnih držav članic. Zato so pravila tako preskriptivna in jasna. Ta proces uh, eh, temeli na statističnem pregledu podatkov. Uh, do sredine oktobra že dobimo podatke, ki jih potem vključimo uh, in uporabimo za izračun prispevkov držav članic revizija poteka vsako leto. Vsako leto pride do določenih sprememb, letos pa je izjemno leto, kajti države članice so izkoristile priložnost eh, in ko so se spremenila nova statistična pravila, ta niso bila obvezna eh, v tem primeru, ampak eh, določene države članice so na ta način pregledale svoj BNI oziroma BND prišlo je do metodoloških eh, sprememb, obseg se je spremenil in eh, tisk je veliko eh, govoril tudi o prostituciji in drogah. To je zanimiva tema. V primeru Združenega kraljestva pa je sprememba tudi v tem, da so zdaj vključene humanitarne organizacije. Uh, proces uh, je letos potekal na enak način kot lani, temeli na uh, neodvisnem delu nacionalnih statističnih uradov, ki so se soglasno strinjali, da so bili ti podatki o BND primerni za izračun lastnih sredstev. Komisija ni imela diskrecijske pristojnosti v tem procesu, nimamo je niti zdaj imeli smo zelo stroge roke um, do teh izračunov uh, pride uh, kar najkasneje v letu, tako da se lahko zbere čim več podatkov. Pregled uh, je bil narejen do sredine oktobra in 17. oktobra smo te revidirane podatke poslali vse države članice. Ali obstaja kakšen način, da država članica ne plača. Ne, uredba pravi, da država članica mora plačati, torej shall pay, eh, svoj prispevek do 1. Eh, decembra. Eh, ne moramo se pogajati o vsoti in roku. Plačati je treba tisto vsoto, ki je bila izračunana in če plačila do 1. decembra ne bo, potem tudi ni načina, da bi preprečili. Ehm, izplačilo zamudnih obresti. To je zapisano v devetem členu. Eh, kako je z Združenim kraljestvom? Eh, druge države so imele celo višje eh, korekcije, kar se tiče njihovega BND-ja. Druge države članice bodo morale plačati več, nizozemska, Cipr, Malta in uh, njihov prispevek je glede na njihov pro, proračun lahko tudi višji. Komisija nima eh, pogojev, da se ponovno pogaja o teh eh, vsotah. Te so bile določene eh, in to z dobrim razlogom. Komisija se ne, mora, ne more spuščati v pogajanja z državami članicami v zvezi s tem, ali bo država članica znesek plačala ali ne. To je predvideno v uredbi. Kako preprečiti, da bi do take situacije ponovno prišlo. Ko je bila uredba pripravljena, niso eh, predvideli nepredvidenih okoliščin, ki se lahko pojavijo samo vsakih 15 let. Torej letos eh, bomo morali proučiti to, kako se takšnim situacijam izogniti v prihodnje. V naslednjih tednih eh, bomo to reševali. Ta uredba pa ne pušča manevrskega prostora kako se odzvati na politično situacijo, ki se je eh, eh, pojavila zaradi tehničnih razlogov. Naj to eh, tako povem. Hvala. Merci, Hvala lepa. Gospod Zandi. <clears throat> Grazie, presidente. Ma io... Hvala lepa, gospod predsednik. Par vprašanj bi imel oziroma nekaj pojasnil bi želel slišati strani komisije. Se upravičujem, če se vam bodo zdela ta vprašanja bedast, ampak sem nov član in nisem res najbolje razumel, na kakšen način je ta mehanizem deloval do sedaj. Kako ste sploh prišli do spremembe predloga proračuna številka 6? Popravite me, če se motim, ampak države članice so na novo ocenile svoj BDP in BNP skladno z novimi pravili iz SEC 10. Če to drži, potem je vse skupaj noro, zato ker zahtevamo več ali pa manj sredstev strani država, držav članic na podlagi nove ocene BNP-ja. In v primeru Italije smo izračunali, pa tudi na podlagi nezakonitega gospodarstva. Že prej ste sami omenili, da smo poštevali tudi trgovanje z drogami, vas promet na področju prostitucije, to je nezakonito gospodarstvo. To pa je proti samemu načelu, na podlagi katerega se računa BDP. V tem kontekstu naj bi se izračunalo bogatstvo države članice, sem sodijo vse tiste dejavnosti, ki so obdavčene. Se pravi, ta država proizvaja takšno bogatstvo. In to nezakonito gospodarstvo ne prinaša davčnih prihodkov. Lahko prosim to dodatno pojasnite. Spravi, zahtevamo več sredstev na podlagi umetnih izračunov, ki so po mojem mnenju povsem iluzorni. Ali pa je morda ta novi izračun odvisen od prispevkov na podlagi BDP-ja? Ne vem, na začetku leta naj bi imeli X znesek, konec leta pa več ali manj. Na začetku leta Italija recimo oceni, da bo prispevek 100, ob koncu leta pa se izkaže, da je bil BDP 104, na primer. Bi lahko prosim to razjasnili. Rad bi res razumel, zakaj gre. Potem obdobje 2002-2013, takrat je začel veljati ta nov način izračunavanja na podlagi SEC 10. Verjetno ste zato izbrali to obdobje. Vendar me zanima, ali ne bi bilo bolj smiselno upoštevati krajša obdobja, da bi preprečili to, kar se je zgodilo v Združenem kraljestvu, kjer so prišli do astronomskih številk. Še zadnje vprašanje v zvezi s tem, kar ste sami rekli. Namreč države članice naj bi izkoristile te nove SEC 10 za izračune. Ali to pomeni, da države članice niso bile dolžne stvari na novo izračunati, da so to same izbrale, zato da bi privrčevale nekoliko pri dolgovih, pri primankljaju in tako naprej? Ali so države članice torej same sebi spodkopale noge, zato ker so opravile nove izračune, na podlagi katerih bodo morale več prispevati v proračun unije? pri predlogu spremembe proračuna številka šest vprašanje res ni najbolj jasno. Zato me zanima, kdo je kriv za to. Ali gre za pomankljivost na strani institucij ali na strani držav članic, ki so skušale izkoristiti to umetno metodo izračunavanja in tako na nek način privrčevati, na koncu pa so ugotovile, da bodo morali nekje druge plačati več. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Donado. Hvala. Zanimiva razprava. V časopisih smo prebrali o tem britanskem problemu. Te dve milijardi zahtevamo zaradi Eurostatovih številk. Če obstajajo natančna pravila in očitno obstajajo, potem jih je treba izvajati tudi strani neodvisnih organov. In če to velja, mislim, da ne bi smeli več stopati nazaj. Skupna pravila je treba spoštovati. Potem je pa tu še pomembno vprašanje, ki se nanaša na omejitve pri lastnih sredstvih. Ta sistem ima svoje omejitve, o tem smo v odboru že govorili. Razprava še zdaleč ni zaključena, po mojem mnenju, glede tega ilegalnega gospodarstva. No, tudi mene to zanima, Kako globoko pa obtičimo pri nezakonitem gospodarstvu? Kako globoko v ilegali pa smo? Ali bomo morali to vključiti tudi v BNP ali BDP? Pogosto gre pri tem gospodarstvu za nelegalne dejavnosti in zanima me, ali obstajajo tu skupna pravila na evropski ravni. Monsieur Taron. Gospod Taron. Thank you. Well, as, uh... Hvala. Kot običajno se mi kot skupina uh, strinjamo s tem, kar predlaga gospod Depri. Imam pa rahle dvome v zvezi z uh, taktiko pri spremembi proračuna številka šest. Po mojem mnenju, če to sprejmemo, uh, bomo s tem naredili uslugo svetu. Ehm, ta pa nas je pustil čakati v zvezi s tretjo spremembo proračuna več mesecev. Ne vem, če je pametno, da to takoj sprejmemo. In zdaj se bomo znašli v situaciji, ko bo, eh, svet, eh, ko bo parlament imel oblikovano stališče še celo pred svetom in to seveda koristi svetu v drugih delih eh, procesa. Zato mislim, da bomo tej spremembi številka šest v trenutni obliki nasprotovali. Hvala. Gospod Olbricht. <clears throat> Uh, uh, uh, Hvala, sem poročevalec v senci za te spremembe proračuna. Lahko povem, da bomo podprli našega poročevalca pomemben zaključek naše razprave je, da se moramo držati načela, da želimo celoten svežen spremem proračuna skupaj. To je pomembno, preden se začne spravni postopek. Eh, obstajajo seveda dvomi glede metodologije. Eh, o metodologiji so se sicer dogovorile države članice. Zdaj eh, imamo rezultate, ki so različni za različne države članice vendar pa mislim, da se še vedno lahko eh, pogajamo. Ne bi smeli uh, spremembe šest uh, proračuna obravnavati kot nekaj, kar lahko uniči svežen. Moramo se držati načela, ki ga je predstavil poročevalec, namreč, da potrebujemo celoten svežen skupaj in pa, da uh, začnemo spravni postopek najprej o proračun za leto 2014 in potem 2015. Uh, to je pomemben zaključek tega, kar smo slišali v tej razpravi. Uh, Eh, naša eh, razprava o šesti spremembi proračuna pa pravzaprav ne spreminja našega stališča v zvezi s tem. Hvala. Gospod Depre. No, za zaključek, gospod predsednik, vsi so izrazili svoje mnenje. Mislim, da so vsi dobili besedo. Tisti, ki so želeli, so jo dobili. Morda bi gospa Kalvinjo lahko odgovorila na ta zadnja vprašanja, tri ali štiri ali koliko jih je bilo, gospod Deprej pa bo potem podal še zaključek. Gospa Kalvinjo. Eh, Hvala lepa še enkrat, da ste mi dali priložnost, da pojasnim nekatera vprašanja, da se odzovem. No, Italija je še tista država, ki jo je prizadel ta pozitivni prispevek, to sem prej pozabila omeniti. Naj povem, da novega e SEC 2010 nismo uporabili, nismo uporabili teh pravil. Ta pravila bodo začela veljati zgolj za lasna sredstva, ko bo ta sklep ratificiran v vseh državah članicah. Upam, da do konca leta 2016. Tako da še vedno upoštevamo e SEC 95. Države so že uporabile SEC 2010, kar pomeni, da lahko pri BNP-ju pri lastnih sredstvih upravljajo nove izračune. Kakšen je bil cilj držav članic, ja o tem pa res ne morem špekulirati. Ne vem, kaj so počeli nacionalni statistični uradi. Lahko povem zgolj to, da so izračuni temeljili na podatkih strani nacionalnih statističnih uradov, da so se oni pogajali z Eurostatom so se pa soglasno dogovorili, da bodo te podatke uporabili za izračun lastnih sredstev. Ali bi lahko uporabili krajše obdobje? Običajno obdobje je štiriletno obdobje, razen če nekakšnih pridržkov. Izračun bilanca se potem lahko pripravljate tudi za predhodno obdobje. Statistični uradi so uporabili ta postopek, na podlagi katerega smo prišli do tega obdobja. Mimo grede naj povem, da je zelo pomembno, da ohranimo celovito statističnega procesa. Videli smo, kaj se zgodi, če skušamo politizirati funkcijo statističnih uradov, zato mi res želimo ohraniti neodvisno statističnih uradov v tem pogledu. Postopek pa temelji na skupnih pravilih. Pravila so enotna. Mi stalno pregledujemo podatke, pogovarjamo se o tem, kako lahko tolmačimo pravila za posamezne države v konkretnih okoliščinah. Pomembno je vedeti, da predlogi sprememb proračuna, predvsem številka šest, pomeni ne več denarja za evropski proračun. To ne pomeni, da bo Bruselj dobil več sredstev, kot nekateri menijo. Gre za rebalans med prispevki strani držav članic. Nekateri poslanci so že povedali, da bodo nekatere države morale več plačati, druge pa bodo več dobile. Se pravi, gre za vzpostavljanje novega ravnotežja med državami članicami. Celovito ravnotežje svežnja, o katerem je govoril gospod Depre, pa je pozitivno z vidika prispevkov držav članic. 87,7 milijonov je ta znesek presežek bomo imeli v višini 87,5 milijonov in ta sredstva bomo razdelili med države članice. Mislim, da sem s tem odgovorila na različna vprašanja, ki ste jih zastavili v zvezi z predlogom spremembe proračuna številka 6. Dobro, hvala lepa gospa. Gospod Deprej bo verjetno sedaj zaključil. Vsak hip pa bomo tudi indikativno glasovali o svežnju predlaganih sprememb proračuna. Gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Mislim, no in pravzaprav se obračam na kolege iz vseh skupin, mislim, da ni nikoli dobro spreminjati strategije, če smo soočeni z nasprotno stranjo. Namreč mi smo pripravljali svojo fronto za ta pogajanja, če bomo sedaj strategijo spreminjali, bomo stvari porušili in tudi naša fronta ne bo več tako enotna. Zato vas resnično pozivam, čisto vse kolegice in kolege, da ohranimo to doslednost, ki smo jo zagotavljali do sedaj pri tem dosjaju. Kaj to pomeni? Da bomo sprejeli celoten svežen predlaganih sprememb proračuna od številk 2 do 7. Glede spremembe številka 6 in osebine, mislim, da bi morali dve stvari absolutno dobro vedeti. Pri teh zneskih ni bila storjena napaka na strani parlamenta ali komisije. Države članice so se pogajale z Eurostatom in države članice so tiste, ki so opredelile znesek BDP-ja. Zakaj so to storile, na podlagi katerih elementov nimamo pojma? Morda so nekatere države zgolj želele pokazati, da lahko zagotovijo višjo gospodarsko rast od drugih držav, če sledijo svoji poti. Ja, ampak to potem povzroči tudi določene spremembe pri formalno sprejetih obveznostih. Kolegom iz zelenih bi rad položil na srce, naj nikar ne zavlačujemo s tem glasovanjem ali glas, da bi glasovali slučajno proti, lepo prosim ne. Slišali smo, da imajo nekateri težave, ker ne želijo plačati ali pa ker se želijo še pogajati. Mislim, da bi morali potrditi rezultat, do katerega smo prišli če tega ne storimo, se bodo lahko spreminjale strani. Poleg tega bomo dali vtis, da nam je bilo poslano jasno sporočilo, mi pa sedaj oklevamo. In osebinsko gledano bi bilo to res hudo narobe, taktično gledano pa bi bila to prav tako zelo velika napaka v luči pogajanj s svetom. Mislim, da želijo vse politične skupine danes na glasovanju natančno potrditi, vse usmeritve, ki smo jih sprejeli. Hvala lepa, gospod Depre. Čez nekaj trenutkov bomo to preverili, ko se bomo lotili indikativnega glasovanja o vseh teh predlogih sprememb proračuna. Ko gre za proračun številka 6, to ne bo vplivalo na proračunska sredstva, s katerimi se mi ukvarjamo. Tu gre za problem med državami članicami ne vem, kaj se bo dogajalo s pogajanjem, ampak tiste države, ki bodo prejele dodatna sredstva, bodo morale na to počakati, ostale države pa bodo tudi morale plačati dodatna sredstva. Verjetno ne takoj, ampak slejko prej. Mislim, da smo obravnavali vse predlagane spremembe. Sedaj pa splošna pravila, ki se nanašajo za proračun Unije. Gospa Gresla je poračevalka. Bi dali besedo najprej komisiji, da nam pove. kaj se s tem dogaja. Gospod Erik Parani bi povedali kaj več o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Hvala, gospod predsednik ker ste mi že dali priložnost, bi vam rad povedal, da je boj proti goljufijam seveda eden od ključnih ciljev novega kolegija, ki je ravno kar začel delovati. V pismo o misiji oziroma delovanju, ki ga je gospod Juncker poslal komisarjem, piše, da je to cilj, ki ga morajo skušati doseči vsi, kar zadeva razrešnico in Olaf, podpredsednica Georgijeva je zadolžena za ta dva sektorja. Mislim, da bomo uspeli zagotoviti večjo sinergijo tudi na teh dveh proračunskih področjih. Če na hitro predstavim stvari. Nezanesljive gospodarske subjekte smo izključili. To je razlog, zakaj smo podali ta nov predlog. Mislim, da je to še en element, ki Olafu daje dodatna pooblastila pri izvanju preiskav. Zelo dobro se zavedamo, da bo predlagani sistem lahko vplival tudi na gospodarske subjekte, da bi lahko imel finančne posledice, pa tudi posledice na sloves gospodarskih subjektov. Mi smo želeli najti ustrezno ravnotežje med zaščito finančnih interesov Unije in spoštovanjem temeljnih pravic gospodarskih subjektov. Zato smo v predlog vključili tudi jamstva, postopkovna jamstva recimo da bodo gospodarski subjekti imeli možnost izraziti svoje mnenje. Tudi načelo sorazmernosti smo upoštevali, predlagali smo, da se vzpostavi ta panel, ki bo preučil vse primere na centraliziran način. Skušali smo najti isto ravnotežje tudi ko gre za obdelavo in objavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na gospodarske subjekte. Predlagamo, da objavimo vse informacije o gospodarskih subjektih, ki so izključeni. Evropski nadzornik za podatke je neformalno prosil, da teh informacij ne objavljamo, zlasti, če gre za fizične osebe, vendar smo mi upoštevali predlog Transparency International in dejansko objavili vse podatke, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Še pred koncem novembra pa bomo, upam, prejeli tudi uradno mnenje, za katerega smo zaprosili in sicer strani European Data Protection Officer, to torej je Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ta predlog nikakor ne vpliva na obveznost, ki jo ima OLAF. Namreč OLAF mora v svojih preiskovalnih postopkih spoštovati temeljne pravice. Enako velja tudi za prijavitelje tako imenovane whistleblowers v angleščini oziroma žvižgače, tudi njih je treba zaščititi. V finančno uredbo bomo tako natančno zapisali, kakšno bo sodelovanje med komisijo in OLAFom, ko gre za sprejemanje preventivnih ukrepov, s katerimi bomo zaščitili finančne interese Unije. Uredba o OLAFu je prav tako celoti upoštevana, še posebej, ko gre za dožnost OLAFa, da ne mudoma obvesti institucije, ki kuje. In da te institucije upozori na to, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Olaf mora tudi obvestiti institucijo, kdaj je ta dolžna sprejeti posamezne ukrepe. Na koncu te predstavitve naj povem še to, da je bil predlog komisije dobro sprejet tudi Transparency International se strinja s tem predlogom. Nekaj dodatnih vprašanj so nam sicer zastavili, predvsem v zvezi s tem, kdo bo sedel v tem panelu, ki bo preiskoval posamezne primere. Izvedbena pravila finančno uredbo je treba spoštovati, to je logično. Spoštovati pa bo treba tudi odločbo komisije. Slišali smo še nekaj pripomb v zvezi s tem, da smo med razloge za izključitev navedli tudi konflikt interesov. Konflikt interesov ni izključen iz seznama razlogov za izključitev. Obstajajo tudi določbe v finančni uredbi, pa tudi v statutu, kjer piše, da se je treba izogniti konflikt konfliktu interesov, ko gre za uradnike institucij. Če bi uradnik v eni instituciji v izjemnem pravilu bil sočasno član upravnega nadzornega odbora gospodarskega subjekta, ki sodeluje v postopku javnih naročil, potem finančna uredba in statut jasno navajata, da se lahko zoper tega uradnika sprejmejo sankcije in da se izključi gospodarskega subjekta, katerega član je oziroma s katerim je povezan. Potem je tu še opredelitev resne poklicne napake, poskus, da nekdo vpliva na sprejemanje odločitev. in pa poskus, da nekdo pridobi zaupne podatke v okviru postopka javnih naročil. Tako da je pojem konflikta interesov dovolj dobro upoštevan. Še zadnja pripomba. Veliko smo delali z državami članicami na teh vprašanjih. Proračunski odbor je že prvič obdelal celotno besedilo. Osnutek poročila gospe Gresle je bil posredovan na Koreper. Po dokončnem poročilu pa bodo sledili trialogi z parlamentom. Še par besed o odzivih, potem bom zaključil. Večina držav članic pravi, da jih skrbijo morebitni dodatni upravni postopki, dodatno upravno breme zlasti, če gre za nepravilnosti, ki zadevajo finančne interese Evropske unije. Ampak zdi se mi, da bomo države članice lahko prepričali v to, da je treba ohraniti vse te obveznosti, ker bomo s tem, po mojem mnenju, tudi povečali sodelovanje med evropskimi institucijami, OLAF-om, komisijo, še posebej tema dvema institucijama, pa tudi državami članicami ker želimo storiti korak naprej v boju proti goljufijam. Tako da se mi zdi, da je naš predlog dobro oblikovan, predstavniki držav članic v odboru za proračun so ga pozitivno sprejeli in upam, da bo enako veljalo tudi tu. Hvala lepa, gospod Paradi. Gospa Gresle, gre do stvari v pravo smer. Tako, gospod predsednik, parfois on se demand ou on est. Hvala lepa, gospod predsednik. Včasih se sprašujemo, kje smo. Bom kar po nemško naprej. Hvala lepa za predstavitev. Gre za zbirko podatkov in kolegice in kolegom želim še enkrat pojasniti, da gre za zbirko podatkov za vse tiste, ki so goljefali Evropsko unijo na področju javnih naročil. Gre za neke vrste črni seznam in zamisel je, da bi vse države članice preverile ta črni seznam, preden podeljujejo finančna sredstva Evropske unije, zato da ne bi vedno znova dali denar enakim goljufom. Ta zamisel je dobra, ampak sprašujem se, zakaj nismo imeli prej. Poročevalka za proračun sem že približno 8 let in ukvarjam se s to temo zbirke podatkov. In leta 2006 sem prvič delala na tej temi Takrat smo predlagali to zbirko podatkov in uh, z državami članicami smo se prepirali o tem. To je bil takratni trialog, ki se je imenoval še drugače. To je bila odločilna odprta točka. Ne boste verjeli, v tej zbirki podatkov je sedaj samo en vnos od vseh V vseh teh letih imamo samo en vnos v tej zbirki podatkov, ne zato, ker ne bi imeli goljofij, ampak zato, ker preprosto zadeva ne deluje. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli, da bo zbirka podatkov delovala tako, kot je treba. Mislim, da je v interesu nas vseh, da bolje zaščitimo evropska finančna sredstva pred goljofijami in da se tudi nekaj naučimo od tega. Zakaj bi tistim, ki so nas že goljofali, še enkrat dobili denar od nas? Ampak to počnemo. Pri enem primeru je šlo za subvencije. Organizacija je goljufala Evropsko unijo, pa je potem še enkrat dobila finančna sredstva. Ta zbirka podatkov je zelo pomembna zgodba in, uh, opravičujem se, nisem še pri koncu in uh, nisem si še čisto na jasnem, ali bo to sedaj delovalo, to, kar ste predlagali sedaj vi. V Evropski uniji imamo zelo veliko pravil in imamo tudi zakone, ki jih nikoli ne uporabljamo. Države članice seveda ne izvajajo vseh zakonov, to je jasno, to smo se že naučili, ampak tudi evropske institucije ne iz, izvajajo vseh pravil in ta zbirka podatkov je eden od teh primerov. Namreč Evropska raven ni sprejela in ne izvaja teh pravil, zato ker so zadeve problematične. Zaenkrat je tako, da smo potrebovali obsodbo, preden bi to unesli v zbirko podatkov. Nimamo ponovenih obsod in ker ni nobenih obsod, potem ni nikogar v zbirki podatkov. Torej, usmeritev te zbirke podatkov je bila trenutno takšna, da smo izgubili veliko časa, namena pa ni bilo nobenega. Rečemo, da moramo sedaj delati bolje in nisem prepričana, ali smo zadeve sedaj zastavili tako, da bo vse skupaj delovalo bolje. Vendar ta reforma Eh, uredbe o proračunu, je dobra priložnost, da rešimo nekaj problemov. Temelj reforme je, da je sprememba uh, uredbe proračuna takšna, da jo treba prilagoditi določenim drugim predpisom v zvezi z javnimi naročili, uh, in eh, upamo, da bo to v začetku leta 2016 lahko začelo veljati. Komisija predlaga nekaj zanimivih elementov, naprimer krajši roke za javno naročila, več preglednosti, e-naročila, večja prožnost in tudi možnost, da bi za nazaj preverili pogodbe javnih naročil. Te predloge bomo preučili in eh, preverili bomo, kaj bi lahko v zvezi s tem storili. Ta reforma je zanimiva tudi zato, ker je to verjetno eh, zadnja priložnost, da v tem desetletju zadeve spremenimo, kajti nimam uh, vtisa, da si komisija želi spremeniti uredbo o proračunu in priznati moram to tudi sama. Nisem nadušena nad tem. No, čakamo na delegirane akte. Delovna skupina se sestaja v zvezi s tem. Na tehnični ravni smo imeli prvi krok zaseden septembra in oktobra. Želimo si, da bi se zadeve nekoliko pospešile, seveda, ko bo dosežen političen dogovor v zvezi z besedilom. Imamo dve stališči oziroma dve mnenji. Mnenje odbora za proračunski nadzor in mnenje odbora za znanje zadeve. Ti dve mnenji že nestrpno pričakujem. Seveda eh, mnenja veljajo, oziroma pravila veljajo za vse, zato mnenje odbora za zonanje zadeve pač ni sveto. Želimo olajšati življenje uradnikom in eh, z nestrpnostjo torej pričakujem podatka v zvezi s tem. Želim predstaviti osnutek poročila. 3. septembra oziroma 3. decembra, marca je rok za vložitev predlogov sprememb, 5. februarja bomo glasovali, potem pa bomo imeli trialog. Predlogi sprememb so mi sicer všeč, ampak ne bodite preveč ustvarjalni, kajti res je pripravljena sem na pogovore, ampak eh, predstaviti želim nekaj zamisli, ki jih imam. Z predlogi sprememb na tem področju imam zelo slabe izkušnje. Zato sem to rekla v zvezi z uredu, v zvezi z birko podatkov. O tem smo že govorili. Transparency International je predstavila pet kritičnih točk. Teh pet kritičnih točk bom preverila in morda bi lahko katero sprejeli. Moj namen je, da bi imeli res delujočo zbirko podatkov, zbirko podatkov, ki bo delovala tako, kot je treba. Nima smisla, da si zastavljamo velike naloge, če potem tega nihče ne izvaja zbirka podatkov mora biti zastavljena tako, da bo dejansko nekaj spremenila in nekaj dodala. Zaenkrat nimam tako dobrih izkušenj v zvezi s tem. Ob tej zbirki podatkov imam predloge sprememb še v zvezi z 108.5 uvedba obveze za države članice, da tveganja posredujejo komisiji to zadeva prav to točko. In eh, javno-zasebna partnerstva, tukaj nas čaka še nekaj dela. Prepirali smo se s komisijo, imamo skupno izjavo, ampak eh, to skupno izjavo želimo sedaj vključiti v uredbo o proračunu. Potem pa si sama želim, da bi naredili bolj strogo definicijo mednarodnih organizacij to je vedno področje, ki ni popolnoma jasno. In eh, ker zadeve niso jasne, organizacije trdijo, da so mednarodne, čeprav niso in potem dobilo, dobijo finančna sredstva brez razpisa. To se je že zgodilo v preteklosti, deset let sem že tukaj in uh, večkrat sem že imela izkušnje s tem. Zato želim sama pojem mednarodna organizacija nekoliko ostreje zastaviti. Vedno znova vidimo, da interna revizijska služba komisije uh, opravlja delo ehm, in nimamo informacij do rezultatov tega dela. Zato si želimo, da bi komisija nekoliko bolj zadovoljila naše potrebe po informacijah. To je pomembno tudi iz vidika razrešnice, kajte na koncu, če ne bomo izkoristili pristojnosti, ki jih imamo kot parlament, potem bomo tudi mi naredili napako. Gre pa tudi za posebno poročilo računskega sodišča. Zamude pri objavi so zelo velike, to se potem odraža tudi pri pozni obravnavi napak pri izdaju, eh, pri izdaji finančnih sredstev, zatem je tukaj moramo pospešiti. Morda bi lahko razmislili tudi o tem, ali ne bi vsega skupaj sploh odpravili. Morda bi morali o tem govoriti z računskim sodiščem in komisijo. Pri letnem poročilu moramo vsekakor postopek pospešiti, zato da bo postopek hitrejši in da bomo hitreje lahko odgovarjali na probleme v proračunu. Razrešnica, lastni viri in eh, nove izkušnje. Seveda lahko poskušamo svet prisiliti v postopek razrešnice. Večkrat smo to že poskusili, zakaj ne tudi letos. Pač bomo nadaljevali s starim. Potem pa še nova točka, ki nam povzroča vedno več držav. Vidimo, da obstajajo v državah članici, članicah politiki, ki prihajajo iz sveta gospodarstva. Potem so v položaju, ko morajo sami porabljati sredstva Evropske unije vendar niso se odpovedali svojim podjetjem, še vedno so aktivni v svojih podjetjih. Zato moramo rešiti problem eh, nasprotja interesov pri teh ljudeh. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ta vir trajne izgube verodostojnosti v državah članicah rešimo oziroma da se s tem začnemo ukvarjati. Torej, vidite lahko, da obstaja več točk, kjer je potrebnega še nekaj dela. Zato um, želim slišati komentarje kolegic in kolegov, ki imajo svoje zamisli, kako to rešiti. In um, predsednik Juncker je rekel, da je to komisija zadnje možnosti, no morda smo tudi mi parlament zadnje možnosti in pri upravljanju denarja mislim, da bi morali začeti postopati tako, kot je treba. Uredba o proračunu je ključnega pomena za nas. Vse, kar je tam urejeno, je urejeno in kar ni, ni. Zato uh, želim vse kolegice in kolege opogumiti, da če jih to tema zanima, se obrnejo na me. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa Gresle. Seveda vam zaupamo, da se boste učinkovito borili proti goljufijam, ki povzročajo veliko škodo temeljnim načelom deontologiji, pa tudi konkurenčnosti. Dogovorjeno je torej, da se 20. januarja o tem ponovno pogovorimo, takrat bo potekala lahko tudi izmenjava mnen. 5. februarja bo potekalo glasovanje. Toliko o tem za danes. Gospoda Sarvamo pa prosim, da nam predstavi svoje poročilo v zvezi z uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, primer Rauma. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo govori o pomorski industriji na Finskem, ki je v zadnjih letih bila prizadeta tudi zaradi globalizacije. Uh, said, uh, uh... Moram reči, da je Finska relativno hitro ukrepala že nekaj mesecev pred tem, ko je vložila vlogo. Sami so začeli s projekti in programi že nekaj mesecev prej. Gre pa za 634 oseb, ki so jih odpustili v ladjedelnici v Raumi, na območju Raume, v mestu Raumi. Gre za STX, globalno ladjedelnico. V Raumi so prenehali z delovanjem in 634 oseb so zaradi tega odpustili. Na kratko bi rad omenil zgolj par tistih ključnih točk v tem poročilu. V Ravmi, torej na območju mesta Turku, se s tem ukvarjajo, ni nikakor uloga Evropskega parlamenta, da bi dajal kakršnekoli lekcije tem državam niti ni to moja naloga ali funkcija. Sem pa v poročilo vključil par stvari, s katerimi bi lahko tem odpoščenim delavcem pomagali, da najdejo nova delovna mesta. V mestu Rauma pravijo, da bodo lahko preusmerili vseh teh 634 oseb na nova delovna mesta v primeru, da se izpeljajo vsi projekti, ki so predvideni. Gre za primer ladjedelnice, kot rečeno. Osebe so nekoliko starejše, tudi niže izobražene, kar pomeni, da se znajo povečati določena tveganja, ampak sklad za prilagoditev globalizacije je dejansko pravo mesto, kjer lahko poiščemo ta sredstva. 4,1 milijona evrov je tam na voljo, sam predlagam, da uporabimo sredstva. Roka za predloge sprememb nimamo, če se ne motim, bomo kar takoj glasovali ali kako? Mislim, da je rok. Glasovanje v odboru bo potekalo 20. novembra. Eh, Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 6. november do 17. ure. 6. november. Hvala, gospod predsednik. Bien, merci, Je... Hvala lepa, gospod poročevalec. Nihče ne prosi za besedo. 20. november torej je pomemben dan, takrat bomo namreč v odboru glasovali o tej temi. Sedaj pa besedo dobi gospa Jetelmaki, družba GAT v Franciji. Hvala, gospod predsednik. Siis, kysymyksessä on Ranskan, Britannissa Peidela Luarin. Hvala lepa, gre za ulogo u Franciji, ulogo je podalo podjetje GAD. Gre za podjetje, ki izdeluje mesne izdelke. 760 ljudi je izgubilo delo. Razlogi za prošnjo so naslednji. Poraba svinjine v Franciji je padla iz 43 eh, na 29 kg na leto. V skladu s to prošnjo je to povezano z potrošniškimi cenami. V Franciji so se cene dvignile in eh, prašiče meso je bolj drago. Ljudje so bili odpuščeni zaradi globalizacije, zaradi globalne in finančne krize, ampak eh, nemogoče je vse skupaj z gotovostjo trditi. V Franciji, kakor posod drugot, se mm, poraba svinjine manjša in razlog ni samo globalizacija. Problemi podjetja GAD so tudi v tem, da je več konkurence. In podjetje je zato potem bilo v slabšem položaju na enotnem trgu Evropske unije. Francija torej zahteva 918 tisoč evrov, to je 60 odstotkov vseh stroškov tega programa za te ljudi, ki so bili odpuščeni. Subvencije in podpora bodo namenjeni pisarni vse na enem mestu, to je neke vrste svetovalnica za brezposelne. Svetovanje bo zagotovljeno strani dveh podjetij, Advancia in IDEA sta ti dve podjetji, ki bosta zagotavljali storitve svetovanja. Ti dve podjetji bosta torej dobili denar. Po mnenju komisije zahteva izpolnjuje merila upravičenosti in komisija predlaga, da se Franciji izplača ta znesek 918 tisoč evrov. Gospod predsednik, vem, da je ta zadeva politično zelo zanimiva v Franciji in ima tudi velik političen pomen. Zato podpiram stališče komisije. Hvala. Merci, madame, Merci. Le, madame le rapporteur. Les amendements sur votre rapport. Hvala. Predloge sprememb k vašemu poročilu lahko poslanci uh, vložijo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 bi morali uporabiti prej, še preden pride do odpuščanj. E, morali bi delovati na podlagi načela, da je preventiva boljša od kurative. Imeli bomo indikativno glasovanje, ker nimamo še stališča sveta. In sicer bomo glasovali. o proračunih oziroma sprememba proračuna 3, 4, 5, 6 in 7. Poročevalec je prosil za besedo. Hvala lepa. Oglašam se iz tehničnih razlogov. Dodati moramo tudi mobilizacijo rezerve za leto 2014, zato ker bomo z uporabo prav tega krili predloge iz 3. Ali se bomo k temu vrnili? Tehnik vans, no. Ali se bomo k temu še vrnili?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 Ne vidim, ki je bil proti, vzdržani. Trije, vzdržani. Sedaj pa predlogi sprememb. Gospod, eh, predlogi sprememb poročila gospoda Štefaneka. Gre za izvajanje EGF-a na irskem odstavek 2, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, niščani, vzdržan, sprejeto. Sedmi odstavek, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, 2, vzdržana, sprejeto. Sedmi odstavek, 7a, predlog spremembe 3. Prvi del, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Nič ni vzdržan. Sprejeto. 7b, 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 7c, predvsem je 5. Kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? 2, sprejeto. Odstavek 11, 6, eh, kdo je za? Hvala. Proti. 3 je proti, se kdo vzdrži? Ne. Sprejeto. 12, 7, eh, kdo je za? Hvala. Proti. 3 je, ni vzdržanih sprejeto 12b, predlog spremembe 8. Kdo je za? Hvala. Proti? Ne. Vzdržani? 2. 12c, amandma 9. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Proti? 3. Se kdo vzdrži? Sprejeto. je bil to deveti predlog spremembe. Da, o tem smo že glasovali. Eh, odstavek 13a, predlog spremembe 10, eh, kdo je za, proti, 3, se kdo vzdrži, ne, sprejeto. Zdaj pa bomo še elektronsko glasovali o celotnem besedilu, ki je bilo spremenjeno s temi predlogi sprememb glasujemo. konec glasovanja besedilo je bilo sprejeto s 25 glasovi za in tremi proti dobro zdaj bomo glasovali o predlogih sprememb k poročilu Eh, kolega Negreskuja o trgovinah Sprider. Eh, amandma ena, poročevalec je za, kdo je za, hvala. Proti. Pet. Sprejeto eh, dva, ena. Predlog spremembe dva, poročevalec je za, kdo je za. Hvala. Proti. Tri je proti, se kdo vzdrži, ne. Sprejeto odstavek štiri predlog spremembe tri uh, ustni predlog spremembe poročevalca kdo je za proti hvala vzdržani ne uh, odstavek pet četrti predlog spremembe poročevalec za kdo je za proti vzdržani sprejeto šesti odstavek peti uh, predlog spremembe kdo je za proti histerije, se kdo vzdrži, ne. Šesti odstavek B, uh, peti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, dva. Šesti odstavek, uh, sedmi eh, predlog spremembe, prošvalec za, kdo je za, hvala, proti, tri so proti, se kdo vzdrži. Osmi odstavek, predlog spremembe, osem. Ustni predlog poročevalca, kdo je za? Hvala. Proti? Trije? Sprejeto. Deveti odstavek. Deveti predlog spremembe. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Ne. Devet, uh, deseti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Nihče se kdo vzdrži, tudi ne. 9b um, je odstavek 11. predlog spremembe, kdo je za, proti, 2, 4 je proti, sprejeto. Odstavek 10, 12. Uh, predlog spremembe, ta postane brezpredmeten. Odstavek 10a, 13. predlog spremembe, poročevalec ga podpira, kdo je za, proti, 3 je sprejeto. Pa še končno glasovanje in sicer bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 26 glasovi za, tremi proti, vzdržanih pa ni bilo. à la section 3 euh, sur le rapport de. Tretji oddelek, oziroma tretji del poročevalca, ki dobi besedo, izvolite. Ja, Gospod predsednik, mislim, da je najbolje, da kar glasujemo o DEC 34 in 35, ker je to vezano na to, kar smo prej izglasovali. Zato prosim,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 sprememba kadrovskih načrtov komisije in OLAFA? Na enem od prejšnjih sestankov, gospod predsednik, mikrofon, prosim. Pardonimo. Se opravičujem. No, na enem od prejšnjih sestankov sem kolego, kolege prosil, naj mi sledijo in ne sprejmejo takoj predloga komisije. Mi smo želeli dodatna pojasnila glede dveh predlogov komisije. Sedaj smo prejeli zadovoljive informacije in mislim, da lahko glasujemo za obe predlagani spremembi. Merci, alors, Hvala. Bomo glasovali v teh dveh spremembah. Kdo je za? Hvala. Proti? Nihče. Tudi nihče se ni vzdržal. Dobro. Zdaj pa druge spremembe oziroma druge oddelki. Eh, gospod Fernandez eh, nadomešča gospod Holmajer. Eh, želite kaj povedati v njenem imenu? No Poročevalka bi želela nekaj povedati, pa danes ne more biti z nami. Tem trem prošnjam ne moremo ugovarjati. Odba, odbor regiji želi okrepiti. 35 tisoč uh, evrov. Potem nekaj za publikacije želi ukrepiti tudi uh, načrt mobilnosti. Uh, mislim, da temu prenosu ne moramo nasprotovati. Potem imamo uh, računsko sodišče 250 tisoč evrov. Um, to bi bilo namenjeno za plače. Uh, LCAE je s tem povezan in eh, načelo transparentnosti je treba upoštevati pri eh, prilagoditvah plač. 4,6 eh, milijonov evrov je s tem povezanih. Potem se želi ukrepiti tudi določene proračunske vrstice. In v imenu poročevalke prosim, da glasujete za prenose v teh proračunskih vrsticah. Hvala. Ali lahko glasujemo skupaj ali posamezno? Skupaj. Dobro. Kdo je za? Proti? Nihče ni proti, se kdo vzdrži? Dva sta se vzdržala. E, dobro. S tem bomo eh, zaključili glasovanje. Želi kdo besedo pod razno? Ne. Zdaj pa vabim koordinatorje, da ostanejo v dvorani, kajti čez tri minute bomo začeli s sestankom koordinatorjev.